Dobar dan. Dobro jutro vsem. Dobar dan. Bomo začeli. Prva točka v nadaljevanju dnevnega reda, s katerim smo začeli včeraj. 12. točka organizirani kriminal v Evropski uniji. Predtem pa vam moram še sporočiti, da uh, ste zaprošeni, da podprete priporočila uh, koordinatorjev o uh, tem, da Judin Garantina, Garantini uh, prevzame mandat, naslednji mandat. Eh, glede na to, da je gospa Heidi Hautala zapustila parlament eh, in postala ministrica v novi finski vladi. Torej, če nišče ne nasprotuje, naj bi podprli ta predlog, ki, eh, ga, ki so ga včeraj sprejeli koordinatorji na svojem sestanku. Če se torej strinjate, gremo lahko k 12. točki, organizirani kriminal v Evropski uniji. Poročevalka je Sonja Alfano. Namen te razprave pa je razpravljati o vloženih predlogih sprememb. Koordinatori Libe so se odločili, da namenijo posebno poročilo na lastno pobudo tej temi. In že po zimi je to bil predmet več razprav, ki jih je organiziral Evropski parlament, naprimer 12. aprila je takrat poročevalka predstavila svoje poročilo. In odbor je imel priložnost eh, prisluhniti temu mnenju strokovnjakov na tem področju. Kot veste, je število predlogov sprememb precej veliko in o teh moramo razpravljati, zato da lahko pospešimo ta postopek. Eh, najprej eh, bo imela besedo gospa Alfano. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste ravno kar povedali, je poročilo že bilo predloženo, zato ne bom preveč razpravljala o, o pomembnosti in zapletenosti celotne tematike in tega vprašanja. Prvič se je zgodilo, da so nas pozvali k temu delu tukaj v tem parlamentu, kar pomeni za nas precej veliko odgovornost. Zavedamo se, da se je na to vprašanje pogosto gledalo kot na italijanski problem. In eh, tudi vsi poročevalci v senci in vsi poslanci, vsi tisti, ki so vložili predloge sprememb, tem bi se rada zahvalila, kajti to kaže na sodelovanje drugih in eh, z njihovim sodelovanjem smo eh, ravno lahko premustili to dejstvo, da se na to vprašanje gleda v veliki meri kot na italijansko vprašanje. Res je, da je to prisotno, ne glede na to, eh, pa vendarle ne v celoti. 243 eh, je amandmajev, potem je 75 tistih, ki so eh, v okviru uvodnih, uvodnih izjav, potem je določeno število drugih predlogov sprememb, od 80 je bilo 20 umaknjenih. In skušali smo vse to uh, vključiti v čim večji eh, možni meri. Imamo kompromisne predloge sprememb in na sestanku poročevalcev v senci prejšnji četrtek, to je bil zelo koristen sestanek, smo delali na tem, da še nadalje zmanjšamo število predlogov sprememb. In Želela bi se, kot sem že rekla, zahvaliti poročevalcem v senci, tistim, ki so vložili amadmaje, zahvalila bi se tudi svojemu osebju, sekretarjatu, pa tudi eh, osebju in pa eh, tudi osebju Alde. Spomnila bi samo na nekatere pripombe strokovnjakov. 12. aprila je potekal hearing, torej pred kratkim. potem pa tudi 29. in 30. marca. Ta, ta sestanek je organiziral Alde in sliš, eh, prišlo je 50 oživcev iz Španije in iz drugih držav. Slišali smo tudi za probleme mafije v Nigeriji, v Rusiji, na Kitajskem. Tudi te eh, mafije obstajajo. ugotovili smo tudi, torej, da je mafija vse bolj razširjena tudi na Balkanu. kar pomeni, da smo se zavedli stvari, ki smo jih že dobro poznali, a vendarle eh, je eh, to pomenilo še več eh, ugotovitev. Namreč, da je potrebno policijsko sodelovanje, da so potrebne policijske preiskave če želimo doseči rezultate. Tudi Europol je bil zastopan na eh, tej razpravi predstavniki policiji. Zahvaljujem se mađarskemu predsedstvu za njihovo podporo našemu poročilu, hkrati pa tudi Evropski komisiji. Komisija je sprejela še nadaljne ukrepe. Pravosodni organi, preiskovalni organi pričakujejo, da bomo opravili Eh, določeno delo. Potrebujejo instrumente, da bi se lahko soočili z organiziranim kriminalom eh, v 27 eh, državah, zato da bi vsi glede tega govorili isti jezik. Včeraj je uh, je včeraj prišlo do izreka obsodbe za eh, pokol, ki se je eh, zgodil in eh, tu so sodelovali tako kalabrijski organi, toživci in oblasti. Vse to ne bi moglo biti doseženo brez tega sodelovanja. Sedaj lahko rečemo, Lahko vam povem povsem iskreno, Vse to menim, da gre za zelo dobro besedilo, ravno zato, ker je pri tem sodelovalo toliko ljudi, tudi poročevalci v senci, vsi zelo angažirano. Prišli smo tudi do kompromisnih eh, predlogov sprememb, zato menim, da gre za konstruktivno besedilo, o tem bomo lahko še razpravljali, eh, predvidevam, da najprej tukaj v okviru odbora, potem pa tudi na mini zasedanjem na, v Bruslju. Gospod, hvala lepa, gospod Alfano. Hvala lepa. E, zanima me sedaj, če bi, e, če ima kdo kakšno pripombo, preden preidemo na razpravo. Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so k poročilu prispevali. To je v skladu z našimi cilji in eh, to je zapisano tudi v štokholskem eh, programu, v naši strategiji boja proti organiziranemu kriminalu. Zato pozdravljam to poročilo in se vam zanj zahvaljujem. Sedaj pa k poslancem. Gospod Jakolino, imate besedo. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalka je opravila pomembno delo tudi v smislu poenostavitve tega besedila, pa tudi ob tem, eh, ko eh, je določene predloge sprememb zbrala in jih eh, razvrstila. Za tudi poročevalcem v senci se zahvaljujem. Eh, prvič eh, lahko pogledamo na organizirani kriminal pod, z tega vidika. Lahko bi morda lahko imeli še širše zastavljeno platformo že v preteklosti, tudi danes tukaj, ko nas ni zelo veliko. Že V Štrasburgu eh, smo lahko ugotovili, da je potekal zelo dober sestanek, lahko smo izpostavili pravosodno sodelovanje, potem različne prednostne naloge. Kako, naprimer, zaseči Eh, nezakonito pridobljena sredstva, potem slediti, zagotoviti sledljivost eh, teh sredstev in podobno. Hkrati smo obravnavali tudi problem narkotikov eh, in trgovine za mamili, potem tudi celotno vprašanje prepletenosti mafije in tako dalje. Vse to naj spodbudi to nalogo zadevnim oblastem. Res je, da organizirani kriminal in mafija, da je vse to izhajalo iz Italije na začetku, vendar pa je sedaj vse posod prisotna. In tudi Evropski svet je preučeval, kako eh, to nadaljevati. Če ni sodelovanja, če ni zaupanja med državami članicami, to pogledno, prav gotovo ni moč doseči dobrih rezultatov. Potrebno je tudi sodelovanje s tretjimi državami za boj še na drugih področjih organiziranega kriminala eh, in sicer z trgovanje z narkotiki, potem s človeškimi biti in eh, podobno. ta boj proti kriminalu želimo, eh, želimo, da je prisoten tudi v tistih državah, kjer mogoče to še ni toliko prisotno zato da ugotovimo, za kakšne vzorce obnašanja gre, kako eh, vse eh, to razumeti. Razprave potekajo in pričakujemo, da bodo pripeljale do rešitve, ki bi lahko bila sprejemljiva za vse. Zlasti, kadar se vse to skriva tudi za, za trgovanjem eh, in za javnimi naročili, naprimer. Zato In uh, ne gre za to, da bi dosegli in da bi to naredili uh, v okviru nekega uh, mučenja oziroma mičul, mučilnih metod, da bi trpeli vsi. Gre za to, da se ugotovi, zakaj gre in da, či, da bi celo manjši kriminalci nadaljevali svojim delovanjem celo v zaporu. Hkrati je potrebno ta zasežena sredstva od mafije uporabiti v socialne namene. Naprimer v Španiji in v Italiji ta sistem že obstaja, potrebno bi, bi ga bilo razširiti še na druge države. In tam, kjer eh, je, obstaja tudi eh, kriminal belih uvratnikov, tudi tu je potrebno poiskati nove metode. Če tudi eh, nekatere oblasti in nekateri upravitelji dobro delajo, vendar pa ne povsod. In žal moramo ugotoviti, da ponekod so tudi ti ljudje del organizirane mafije upam, da se bo ta program nadaljeval. Ko govorimo o italijanskem modelu, govorimo o italijanski zakonodaji, ki je pravzaprav avangardna in eh, mogoče ravno zato, ker eh, je ta kriminal organiziran v Italiji. Obstaja več zakonodajnih faz, ki smo jih eh, imeli v zadnjih letih in ki je lahko vzorčni model tudi za druge države. Naj sklenem in rečem, da Eh, po mojem prepričanju to tesno sodelovanje, ki sedaj obstaja v tem dostjeju, da nas je pripeljalo do dobrih rezultatov. Gospa Borsili. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se, zahvaljujem se poročevalki. Gospa Alfano je opravila zelo težavno, dolgo zapleteno delo zaradi same tematike, ki je tudi zelo obširna in vemo, da vedno znova obstaja tu tveganje. Tveganje, da se preveč naslanjamo samo na italijanske izkušnje, če tudi jih je prav gotovo potrebno upoštevati. In Res je, da obstaja trpljenje zaradi organiziranega kriminala in mafioznega kriminala in zato je Italija prišla do učinkovitih eh, instrumentov za boj proti organiziranemu kriminalu. Ne smemo preveč povdarjati samo mafije. Mafije v množini eh, so vrsta organiziranega kriminala, ki mu je potrebno namenjati dolžno pozornost. V zadnjih letih se je namreč ta pojav uh, vse bolj širil in to na viden način. Poprej smo bili pod vtisom, da gre za problem, ki v veliki meri izvira samo iz Italije in je italijanskega izvora. Temu ni več tako dan danes. In zlasti na primer predlog spremembe 134 eh, eh, eh, italijanske kolegice, ki povdarja različne kriminalne kanale, ki obstajajo, ne le mafijske kanale. Okrog mafije pa je vrsta specifičnih problemov, ki jih je potrebno upoštevati če želimo razumeti, eh, kakšen je ta kriminal, kako se je predstavljal in tudi mafija. Potrebno je vse to upoštevati. Res je, da je to italijanski problem, hkrati pa je tudi svetovni problem. Mafije, mafija je razumela pravzaprav globalizacijo in jo izkoristila. Zato so potrebni ustrezni eh, instrumenti, če se želimo soočiti s to težko zapleteno situacijo. In delno gre tu za že obstoječe instrumente v Italiji. V Italiji se na tem dela že zelo dolgo, že zelo dolgo delamo na tem problemu. Potem so tu kompromisni amandmaji, ki so omogočili, da je Eh, to besedilo lažje brati, pomembno delo je bilo opravljeno in mislim, da smo na poti k odličnemu dokumentu, ki bo zelo koristen za evropske državljane. Hvala. Kočeta. Io vorrei associarmi alle valutazioni che sono state Popolnoma se strinjam s povedanim in tudi kar je povedala gospa Borselino. kakor tudi, kar so izpostavili vsi drugi, ki so sodelovali pri tem eh, besedilu, potem predlogi sprememb, eh, ki so plot odličnega poročila, hkrati pa eh, je tu, gre tu tudi za prispevek posameznih poslancev. Več stvari bi želel še omeniti in sicer eh, še nedavno tega sem slišal različne pripombe, na to bi se želel povrniti. Obstajajo nekateri predsotki v zvezi s tem vprašanjem, bom popolnoma jasen. Nihče ni bil šokiran, nihče od nas ni bil šokiran, ko, je, ko so ZDA zahtevale prenos bančnih podatkov teroristov. Nihče ni eh, govoril, da gre za škandal. In v zadnjih letih v Španiji so sprejeli zelo strok protiteroristični zakon. In eh, tako, da so iz tega pravzaprav naredili evropski model, eh, evropski vzorec. Uh, Skratka, ko je šlo za prenos takih podatkov eh, v smislu boja proti terorizma, eh, se nihče ni pritoževal. V Evropi imamo tudi neke vrste kinematografske predstave o mafiji. In da pravzaprav v končni fazi niti niso tako hudobni, spoštujejo družino, imajo občutek za čast, uh, potem eh, vse to pripelje tudi z, eh, do podob čudovite italijanske pokrajine, oseb, eh, ki hodijo na krok s puško ob zvokih glasbe 18. stoletja. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je mafija še vedno na delu, kakor tudi organizirani kriminal. In mafija prodaja orožje, ne smemo tega pozabiti prodaja orožje terorist. Eh, Teror, eh, torej prodaja orožje teroristom in na ta način z njimi sodeluje. V zadnjih letih potem tudi problem drog in eh, tega orožja. Mafija in organizirani kriminal organizirajo tudi trgovanje z ljudmi. In to je ena največjih kršitev človekovih pravic, kajti prve žrtve so ženske in otroci in eh, na evropskih cestah najdete eh, mlade, eh, mlada dekleta, ki jih prisilijo v prostitucijo. In pogosto težimo k temu, da to vidimo kot izolirane pojave in vendarle temu ni tako. Ali pa, naprimer, to se dogaja tudi na relaciji med Kolumbijo in Evropo, mamila in podobno. In eh, če tudi tu je tudi ta model Kaza Nostra, ki ni zgolj samo italijanski, če pogledamo na to, kar se dogaja v Latinski Ameriki, tam najdemo enake modele in tam so tudi prisotne paravojaške skupine in eh, potem tudi spričo tega, kar se dogaja v vladah v teh državah. Vse to se je zelo degradiralo in eh, rezultati so katastrofalni. ZDA naprimer so, eh, so areterale mafi, mafice, določeno število maficev. Eh, to vrstne velike operacije v Evropi oziroma Italiji še ni bilo. Včeraj so v Bruslju areterali begunca, sicilijanca, Eh, to govorim zlasti gospodu Jakolinu, kaj ti eh, stanuje 50 km eh, daleč od tam, kjer jaz stanujem. In moram reči, da mi je bilo nekoliko težko razumeti, da je mafija vse posod prisotna. Belgijska vlada pa je sedaj vse to razumela in je sprožila, sprožila to vrstno operacijo za obsodbo Eh, tistih, ki so člani mafije. Lahko se tudi vprašamo, vprašamo ali je normalno, ali je etično, da obstajajo v Evropi državljani, tisti naprimer, ki prebivajo na nizozemskem, v Nemčiji, ali lahko res mislijo, da se jih to vprašanje organiziranega kriminala v ničemer ne dotika. Ali res lahko to mislijo? Ali lahko države sprejemajo, da obstajajo evropski državljani, ki so bili priče na sodišču, ki so uh, razkrili kriminalce in ki jim sedaj mafija grozi, ne zagotovi pa se jim nobene zaščite v državi. Zato gre v tem poročilu. Ne gre za to, da se govori o tem, da obstaja mafija tudi v Nemčiji, tudi v Belgiji. Na nizozemskem in tako dalje. Seveda razumem, zakaj gre, da, da eh, pravzaprav eh, nacionalni ponos pri tem trpi, to je res. Vendar pa je naša zgodovina drugačna od italijanske zgodovine. Vendar vsaj minimum solidarnosti med temi državami mora obstajati. Če je nekdo mafijec v Berlinu, je, še, je temu ravno eh, tako tudi v drugih državah na gospodarski ravni. Kar bi si želel je, da se, o, da se pripravi poročilo o gospodarski mafiji, o prepletenosti med eh, kriminalnim gospodarstvom in zakonitim gospodarstvom. Dejstvo je, da to obstaja. Naprimer, eh, strupeni odpadki eh, iz Nemčije, ki potem končajo na deponijah italijanske mafije, in eh, ko se znajdemo pred eh, degeneriranim eh, kapitalizmom zaradi delovanja teh kriminalnih združb. Ne gre samo za to, da ugotovimo, da je ta mafija vse posod prisotna in ne samo v Italiji, to tako in tako vemo. Nova mafija se pojavlja vse čas na Balkanu, v Rusiji in druge. In Dobro vemo, kako to poteka, vendar pa moramo to dobro razumeti. Vzorec organiziranega kriminala danes, kjerkoli se pojavi, se navdihuje iz koza nostre. In ne gre če vzamemo naprimer združbe, ki prekupčujejo s heroinom, s kokainom, eh, ki trgujejo z orožjem in tako dalje. Vendar umazan denar, ki je plot teh nezakonitih dejavnosti, ko vstopi v zakonito gospodarstvo, potem pride do povezav med gospodarsko dejavnostjo in uradno, uradnim gospodarstvom neke države. vendar Ali se to zgodi samo v tistih državah, kjer obstaja močno organiziran eh, kriminal? Ne, temu ni tako. Prisotno je tudi druge, zato ker to prinaša dobičke. Zato smo v Italiji ugotovili, da mafija eh, deluje sicer v Neaplju in v Palermo, potem pa vlaga v Milanu in v drugih evropskih državah. Ogromna vlaganja so to tudi v Romuniji in drugih vzhodnih državah to je instrument, ki bi lahko bil izhodišče. Nekateri menijo, da eh, gre za revolucionarni instrument, ki bo povsem pretresal zgodovino evropske zakonodaje. Dovolite, da vam povsem naravno spovem, da je po mojem mišljenju eh, to še vedno preskromen instrument eh, s pričo obsega kriminala, kriminalitete in prepletenosti z uradnim gospodarstvom. Ne gre za poročilo o mafiji, o italijanski mafiji in italijanskem kriminalu prvič se eh, je zgodilo, da da ne zapiramo več oči pred tem dejstvom. Samo še 30 sekund. Problem zaporov in rehabilitacije zapornikov. Ukvarjal sem se z rehabilitacijo otrok, ki spadajo v ranljivo skupino In uh, tako eh, sem prišel tudi do tistih, ki je, so imeli povezave z mafijo, ker jim povedali so mi, eh, torej, če ne bom z njimi povezan, bom umrl. In če greste ven iz mafije, vas enostavno barbarsko eliminirajo. In to je vse, kar se zgodi. In, tisti, ki sodelujejo s pravosodjem v Italiji, eh, za njih je potrebno poskrbeti in omogočiti, da se ponovno vključijo v družbo. In eh, dobro razumeti, kar razumemo, po, eh, razumemo pod pojmom mafijo, vedeti, da je potrebno sodelovati z vlado, vendar kljub temu jim pokazati, da ne bojo zaradi tega eh, hudo kaznovani. Kar zadeva javnih naročil. Takoj bom zaključil. Absurdno je, da danes mafiozno podjetje naprimer lahko oziroma ne more dobiti take pogodbe eh, v eh, Palermu, lahko pa to naredi naprimer v Berlinu ali Milanu. Eh, namesto da bi se omejili samo na Sicilijo, le ti delujejo tudi druge v Evropi. Hvala, gospod Kočeta. Kolegi italijani. Razumemo, da je to zelo občutljivo vprašanje, še zlasti za nekatere italijanske kolege. Del tempo, onorevole Kočeta. Mislim, da smo vam dovolili kar in dopustili kar veliko časa. Gospod Albert, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej. Uh, bi se sam zahvalil poročevalki za njen predlog, prav tako pa je pomembno reči, da organiziran kriminal in boj proti organiziranemu kriminalu je na dnevnem redu in to je, ima tudi veliko prednostno nalogo. S to temo se moramo močneje spopasti in na ta način tudi bolj jasno povedati, katere so prioritete. Kar je povedal gospod Kročeta glede gospodarskega kriminala, je nekaj, s čimer se lahko povsem strinjam in tukaj moramo postati bolj dejavni. Jasno pa bi želel reči tudi, da seveda obstaja razlika med tem, ali tukaj pišemo poročilo o boju proti mafiji ali pišemo poročilo o boju proti organiziranemu kriminalu. Če pišemo slednjega, potem mora to poročilo biti spisano resnično na prav način in sicer tako, da se uh, Eh, da se ga je mogoče preslikati na vse oblike organiziranega kriminala in da sodi v okvir, v katerem se sicer gibamo v primeru kazenskega prava in kazenskih postopkov. Obstaja zamisel, da bi ta pot odbor ali posebni odbor uh, za organiziran kriminal tudi vzpostavili. Meni sicer ta uh, zamisel ni tako povšeči, po drugi strani pa je seveda mikavno, da bi se intenzivneje ukvarjali s to temo, tako da kar se mene tiče je odvisno ali od tega, kako bi ta odbor ali podskupino sestavili in tukaj eh, je treba najprej počakati na razpravo o okvirnem sklepu za zaboj proti organiziranega kriminala in se potem osredotočiti na posebne izzive, ki bodo išli iz tega. In jaz mislim, da bo iz tega prišlo do novih perspektiv. In zeleni bi vsekakor potem podprli to vrsten odbor. Potem bi se zahvalil, da so pri kompromisnih predlogih bili sprejeti tudi nekateri mojih predlogi, še zlasti glede temeljnih pravic v tretjem odstavku in tudi glede okvirnega sklepa glede organiziranega kriminala v sedmem odstavku in tudi glede Evropskega tožilstva v 15. odstavku. Mislim, da so to pomembne točke. Uh, Kljub temu pa bi še vendarle izrazil nekaj kritike glede tega poročila in mislim, da ga moramo še nekoliko popraviti, preden bi lahko o njem glasovali. Kritika se nanaša zlasti na ukrepe, kot so Evr evropski nalog za preiskave. Uh, v tem, tej dvorani in tudi jaz sem bil poročevalec v senci glede evropskega naloga za preiskave in preiskave. Tukaj lahko slišimo več kritike, kot, odstav, kot je tukaj obesedeno v odstavku 9c. Namreč, da, jo, da to odbor uredbo zaščiti kot tako že podpiramo. To mislim, da ni res in to moramo zastaviti bolj koherentno, sicer bomo zašli v težave. Naslednja točka se navezuje na. Uh, evropski nalog za prijetje. Evropski parlament predvsej kritizira, kako se ta nalog izvaja in ni prav, da potem v 18.a odstavku pišemo in dodajemo nove ukrepe oziroma dodaljne ukrepe izjeme za odpravo evropskega naloga za prijetje. Seveda obstajajo izjeme glede tega naloga, tudi preverjanje sorazmernosti obstaja, ampak tukaj moramo znova biti koherentnejši, kajti ne gre za to, da bi zdaj organiziran kriminal, od, eh, odpravljali z nadaljnimi ukrepi, temveč gre za to, da obstoječe ukrepe zastavimo tako, da bodo učinkoviti po eni strani, hkrati pa tako, da bodo izpolnjevali zahteve z vidika pravne države. Obstaja še nekaj drugih točk. ki jih je treba tematizirati v drugem odstavku povezava med terorizmom in organiziranim kriminalom. Tukaj meti, menim, da ne smemo narediti napake, da to vse pometemo na ist, pod isto preprogo in da vržemo vse oblike organiziranega kriminala v en koš. Mislim, da bi, moramo tukaj bolj diferencirati. Zato menim, da je ta to poročilo sicer dober začetek za razpravo, vendar pa bomo potrebovali še nekaj časa, da bo lahko dejansko oblikovano tako, da bi ga lahko pri nas sprejeli. Sicer bomo tudi pri drugih poročilih, ki jih pišemo, zašli v težave in bi morali, temu bi se morali kot naš odbor vsekakor izogniti. Najlepša hvala, gospod Kirkhope, beseda je vaša. Sopravičujem, ker sem nekoliko pozen, gospod predsednik. Imel bi dve zadevi, ki bi jih želel omeniti. Zdi se mi, da je naša navada, da hitimo z novimi direktivami in, in eh, pristopi, pri čemer že imamo določene strukture, ki so povsem eh, sposobne in ko z določenim okoliščinam, če bi izvajali ustrezen nadzor in izražali zadostan interes za nje imamo uredbo iz leta 2004 o organiziranem kriminalu in rad bi vedel, ali dejansko ni mogoče te uredbe ustrezno izvajati za spoprijemanje s temi zadevami. In kot drugo, kadarkoli govorimo o organiziranem kriminalu, nekateri člani tega odbora začnejo zauzemati predvsej ozek pristop. To po, postanejo predvsej uh, navezani na nacionalistične primere. Zadnjič sem na sestanku, ki smo ga imeli o tej temi, rekel, da si ne smemo privoščiti tega, da bi naš odbor, čeprav so elementi organiziranega kriminala v kakšni nacionalni državi resnično resni, pa naj gre tukaj za Italijo, Združeno kraljestvo, na Nizozemsko ali karkoli, katerokoli drugo, uh, ne smemo si kljub temu dopustiti, da bi naše rešitve bile e, umerjene zgolj za probleme posamezne države. Naš odbor je dober pri tem, da govorimo o organiziranem kriminalu, ki ne pozna nacionalnih meja. Govorimo o kriminalu, ki ne pozna diskriminacije in ne pozna razlikovanja, ko gre za uh, otroke, s katerimi se trguje, ali pa narkotike, ali pa za druge glavne kriminalne zadeve, kriminalna dejanja z vidika gospodarskega kriminala. To, kar želim reči, je, da mora biti naš pristop resnično širok. Zelo jasno moramo povedati, da nas ne bojo um, preusmerili v posamične zglede, čeprav so še tako resni. Biti moramo splošni. Skratka, če vzpostavljamo določene institucije, mora biti njihov pristop širok in jasno mora biti, da bodo te inštitucije imele podporo z uporabo obstoječih okvirnih sklepov ali pa. Eh, drugih zadev, predn spremamo nove zakonodajne uh, akte. To je tisto, kar bi želel izpostaviti. Now, torniamo. Hvala. Vračamo se gospe Alfano in potem bi želel zaključiti z razpravo. Izvolite, gospa Alfano. Hvala, gospod predsednik. Skušala bom nekako povzeti vse komentarje, ki, so, ki smo jih slišali. Začenj še z gospodom Jakolinom. Gospod Jakolino je omenil predlog spremembe, ki se navezuje na javno naročanje. Gotova sem, da, še, da lahko to besedilo še nadalje izboljšamo. Skušali bomo najti še boljši kompromis pri tem vendar pa moram povdariti, da je vsebina predloga spremembe taka, da omenja dejstvo, ki je že omenjeno v direktivi za o javnem naročanju iz leta 2004. Eh, če se preberete tisto dejstvo oziroma tisto besedilo, vidite, da spet zaostajamo. Namreč to besedilo piše, da tisti, ki so bili obsojeni zaradi članstva v kriminalnih organizacijah, ne morejo sodelovati v postopkih javnega naročanja. Sama pa bi rekla, da države članice te direktive leta 2004 niso sistematično izvajale in je ne izvajajo. Izvajanje je preveč fragmentirano, ljudje so tako previdni, zato da bi se zagotovilo ustrezno sojenje in da bi bil postopek eh, pravilen, da so dejansko omogočili nekaterim sodelovanje v javnem naročanju samo za vsak primer. Leta 2004 smo to določbo unesli v direktivo. Danes poskušamo doseči sporazum, s katerim bi zagotovili, da bo bi to besedilo, ki je bilo sprejeto pred sedmimi leti, bilo tudi ustrezno izvajano. V ta namen potrebujemo več inputa in stimulusa. Peraltro, avallate, direšen. Stvari omenjene v tem predlogu sprememb je, eh, so omenjene tudi v nedavni študiji glede tega, kako kriminalne organizacije pridobivajo javna sredstva, državna sredstva. Tako da si bomo to še enkrat pogledali in potem tukaj nadaljevali na odgovoren način. Pri 48a glede uh, hudih um, zapornih kazni. Tukaj se strinjam s tem, kar je povedal gospod Kirkhop. Ta nadaljni napor pomeni, da se spopadamo z mafijskimi organizacijami po vseh državah članicah, ne zgolj v eni. Gospoda Kirko pa na začetku ni bilo, ampak ta instrument iz eh, člena 145 je zelo pomemben, ker govori o mafiji, ampak tudi o drugih eh, organizacijah mednarodnega kriminala. Odgovor gospodu Albrehtu pa bi dejala naslednje. V zadnjih letih sem večkrat obiskala italijanske zapore, tako imenovane hude zapore, kot so kot jih je omenil gospod Jakolino. Tukaj ne gre za mučenje. Obstajajo tudi drugi uh, zapori, ki so bolj nagnjeni k mučenju, pa so pravzaprav to povsem običajni zapori, predvsem zaradi tega, ker jih je toliko, imamo 70 tisoč eh, zapornikov v zaporih, ki imajo pravzaprav kapacitet zgolj za 40 tisoč zapornikov. Ampak v takih pogojih uh, se torej zgodi, da uh, Eh, bi morale pri izola, izolirani celici vedno biti tudi klimatska naprava, televizija in tako, tako naprej. Kontakt z drugimi zaporniki se omeji in preprečiti je treba, da bi ta oseba navezala stik s člani eh, združb organiziranega kriminala. V tem je cilj izoliranega zapora izol, oziroma izolacije. Bolj me skrbi pravzaprav skoraj, da za tiste zapornike, ki so zaprti v običajnih zaporih, še zlasti, če gre tukaj za mlade, ki so zagrešili hujše ali lažje prestopke, pa niti ne vedo posebno natančno, zakaj pravzaprav sedijo. Uh, zato ker bodi si niso bili deležni prevodov ali tolmačenja, ampak tam v takih primerjih imate osem zapornikov v eni celici. To so težki pogoji, težki zaporni pogoji in de facto lahko opazimo, da je uh, zapor oziroma osamitev uh, neke vrste ugodje za zapornika. Ima več komforta na vse zadnje. Tudi klimatske naprave in tako naprej, kot sem omenila, boste imeli v uh, izolirani celici. Kot uh, si lahko mislite, da v ostalih zaporih uh, ni klimatskih naprav, celo v sodnih, naprav, sodnih um, dvoranah, naprimer Palermo, ne boste imeli klimatske naprave v celici za izolacijo, pa, pa vsekakor je. Gospod Kročeta je govoril o zaščiti prič in o zaščiti sorodnikov. Tukaj eh, s tem poročilom se želimo osredotočiti na pravice žrtev in pravice članov družine določene žrtve. To smo želeli še posebej upoštevati. pri tem pa seveda mora iti tudi za zaščito prič, ne pa zgolj za zaščito prič, ki jih sodišče um, ni zaščitilo s posebnimi zaščitnimi ukrepi. Za te gre pravzaprav v mojem poročilu in to bi želela bolj vzpostaviti v mojem poročilu. Veseli me, da tako zeleni kot tudi IRK danes nekoliko drugače gledajo na to besedilo. Um, sicer gre za skromno odpiranje tega besedila, ampak lahko vam zagotovim, da naš namen vsekakor ni ta da bi sedaj ustanavljali neko novo ustanovo. Albert je že rekel, da imamo že toliko ustanov in tudi gospod Krkop je, je eh, rekel, da obstaja veliko agencij, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki te uh, tematike. Verjetno tukaj govorite o Eurojustu in o Europolu. Uh, ampak žal je pomankljivost teh agencij ta, da premalo sodelujejo. Tu in tam se uh, obrnejo na nas oziroma nas obiščajo, ampak takrat vsekakor dobimo močen vtis, da vse te agencije delujejo za zaprtimi vrati in da med njimi ni resničnega sodelovanja. Aprila je eden od uradnikov Interpola, ki je bil eh, deležen oziroma ki je se udeležil na ene predstavitve, je to tudi zelo potrdil. Če naj bi nam uspelo spostaviti in oblikovati novo agencijo, če bi bila potreba potem, potem bi vas vsekakor želela pomiriti, da bi to moral biti organ, ki bi dejansko odigral vlogo posrednika. Vsekakor bi ta organ moral imeti podporo vseh evropskih ustanov, hkrati pa bi moral imeti določena jamstva, da bo podporo organiziranemu kriminalu dejansko popuščala in da bo boj proti krim, organiziranemu kriminalu če dalje močnejši. Torej, skušala sem upoštevati vsa ta mnenja, tudi vse predloge sprememb. Albert se je, je tukaj navezoval na 19c, rekel je, da bi tukaj morali biti nekoliko stroži pri tem vidiku. To, kar si ne želimo, je, da bi pravzaprav še pred poročilom, ki mora biti objavljeno, pisali stvari, ki bodo morda zapisane v tistem poročilu. Potem pa kar uh, zadeva tistih primerjav, ki si jih dal, nisem posem razumela. Rekl si, da terorizem in organiziran kriminal ne moremo. Uh, enačiti in se z njima spopadati na enak način. To so sicer rekli tudi drugi poslanci. Jaz sem prepričana, da povezave med obema tema področjama niso dane po naravi in niso prisotne povsod. Seveda obstaja nevarnost, da pride do določene sinergije teh sil, ki, si jih, ki se je seveda ne želimo. In na to vsekakor moramo biti pozorni. Zato smo tudi podprli in upoštevali projekte Europola v tej smeri. Mislim, da sem s tem odgovorila vsem članom odbora. Rada bi še, se še enkrat zahvalila vsem poročevalcem v Senci in tudi vsem drugim, ki so sodelovali pri tem poročilu, še zlasti pa sekretarjatu. Mislim, da ima lahko s tem besedilom dobro prispevamo k boju proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da sem s tem pokrila vse. Najlepša hvala. Ja, hvala, gospa Alfano. Jaz sem pravzaprav hotel dejansko zaključiti z razpravo na to temo, kajti držati se moramo ure, imamo kar veliko točk. Eh, potem glede. Eh, tega, kar ste omenili eh, glede klimatskih naprav, ste zdaj tukaj očitno stopili na žul gospodu Jakolino, ki bi zdaj želel povedati še nekaj o tem. Ja, upam, da mi ne boste zamerili. Moj komentar bo izjemno kratek. Strinjam se z tem režimom hude oziroma trde ga zapora, torej da so ti zaporniki v izoliranih celicah, da nimajo stika z zunanjim svetom in da na ta način ne morejo naprej pripravljati kriminalnih dejanj. Kar zadeva pa druge zapore, nekateri bodo mislili, da je stvar v Italiji drugačna kot v Španiji in Grčiji. Uh, od približno 70 tisoč zapornikov je kakšna tretjina zapornikov iz tretjih držav. Rad bi vas vse spomnil, morda se tega sicer zavedate. da 10. novembra 2009 parlament sprejel predlog spremembe glede resursov v državah članicah, kjer so bili zapori veliko prenatrpani zaradi pritoka zapornikov iz tretjih držav. To, o tem sem nedavno govoril z pristojnim direktorjem in rekel mi je, da bo v finančnih perspektivah za naslednje obdobje nekaj mogoče postoriti v tej smeri. Ja, dejansko ste to že omenili. Gospa Alfano. Ja, to ni bilo tako mišljeno, moj komentar ni bil tako mišljen, ampak tudi to ni vidik, ki je povsem nepomemben. Tudi um, prenatrpanost zaporov ni italijanska specialiteta ali posebnost. Mislim, da boste to opazili predvsej pogosto povsod. Naši, naše komentarje pa lahko, oziroma komentarje pa se lahko še izmenjamo po elektronski pošti. Prav, s tem bomo zaključili to razpravo in prišli na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 13 je to kar pomeni trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive. Pri tem dosijeju imamo poročevalca Jana Mölderja, ki nam je pripravil torej poročilo o predhodnih sestavinah za eksplozive, da bi se zmanjšali dostop do tistih kemikalij, s katerimi se lahko doma gradijo in pripravljajo eksplozivi. Zdaj bomo imeli razpravo o osnutku poročila gospoda Jana Mulderja, potem bomo imeli še nekaj časa za razpravo. Gospod Mulder, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Predlog komisije je, po mojem mnenju, dobrodošel in mislim, da je tudi dobro, da gre za uredbo, ne pa za direktivo. To uredbo je treba na enak način izvajati v vseh državah članicah Če želimo izvajati če in če bomo izvajali ta predlog, bomo s tem zmanjšali napad eh, kriminalnih in terorističnih napadov v Evropi s kemičnimi sestavinami. Tako se mi zdi, da je ta predlog dobrodošel. Seznam substanc oziroma snovi, ki jih omenja komisija, je dokaj popoln. Čakal sem tri ali štiri mesece, ali bo industrija dala še kakšen predlog, ampak Vsi, ki so prišli v mojo pisarno, so izrazili zadovoljstvo z spiskom kot takim in so rekli, da je ta spisek bolj ali manj popoln. Zato ni treba k predlogu komisije vlagati preveč eh, predlogov za spremembe, ampak moj predlog je bil, da spoštujemo soglasje z konferenca predsednikov z začetka čaka marca letošnjega leta glede delegiranih aktov in uporabil sem enako formulacijo, kot eh, je bila takrat dogovorjena. Komisija bo imela centralno vlogo, imela bo veliko pristojnosti za spreminjanje tega seznama in šele potem bosta svet in parlament lahko eh, to zadevo odprla oziroma eh, omenila, kakšen problem, ki se bi ima zdaj pomemben. Drugi predlogi sprememb, ki jih bom omenil in še niso v poročilu uh, so naslednji. Nekdo me je vprašal, kako boste opredelili sumljivo vedenje. Meni se zdi to težko opredeliti, ampak vprašal sem nekaj ljudi, če imajo kakšne predloge. Potem pa želim tudi bolje torej opredeliti, kaj je sumljivo vedenje. Torej, če bo nekdo kaj opazil pri transakciji, ki v celoti ne zaupa, to lahko potem prijavil centralni točki. Torej, uvedel oziroma pripravil bom tudi nekaj dodatnih eh, predlogov sprememb, ki zajamčijo zasebnost zadevnih ljudi. Tukaj gre za varstvo podatkov in tudi za čas hrambe podatkov. Tukaj bom predlagal obdobje dveh let. Tako, gospod predsednik toliko na kratko, to bi bili moji komentarji glede predloga komisije in če začnem znova pri začetku, mislim, da je ta predlog dobrodošel in dober. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala, gospod Mulder. Torej, eh, čeprav vem, imamo tukaj predstavnika komisije, gospoda Dika Hajvensa in tudi predstavnico polskega predsedstva, Nekateri od predstavnikov bi morda želeli besedo, da, ne. Če ne, potem bomo dali besedo našim članom. Gospa Matijo, izvolite. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Imam nekaj vprašanj za komisijo in sicer štiri eh, točke v smislu razjasnitve eh, in eh, področje uporabe zakonodaje. Zakaj to omejiti in ne razširiti tudi na, na same Eh, strokovnjake na tem področju in eh, teroristična organizacija, ki eh, se skuša registrirati in na ta način pravzaprav lahko pridobi kakršenkoli proizvod na seznamu. Tu je zapisano, da vsakršna pravna oseba ali združenje lahko Eh, predstavlja eh, uporabnika, zakonitega uporabnika proizvodov. In eh, oblikovati združenje je v državah, v neki državi članici je tako možno, to naj vključuje vse vključno s pravnimi osebami. Druga točka se nanaša na pridobivanje in tu je stališče uredbe, da so zmesi oziroma snovi iz eh, seznama, da je te možno pridobiti eh, samo s predložitvijo pooblastila ki, oziroma avtorizacije, ki ne velja, velja samo tri leta. Vendar mislim, da to ni dovolj eh, prilagojeno. V Franciji leta 2009 imamo eh, več kot milijon zasebnih eh, bazenov in eh, lahko si predstavljamo, Gre torej za zelo veliko število in uporabljajo za čiščenje teh bazenov posebnega eh, peroksida, ki ga najdemo v prvi prilogi tega seznama. In vse to predstavlja veliko prednosti glede na klor. In eh, če pogledamo na pogoje eh, te licence z vidika rokov in trajanja, to predstavlja veliko breme. Zakaj ne bi predvideli evropskega sistema, prožnejšega sistema nadzora, zato da bi se lahko ugotavljalo identiteto prodajalcev z vidika legitimne uporabe teh proizvodov. In eh, potem eh, tisto, kar eh, in potreba, da se vedno sporoči vsakršno, vsakršno Eh, sumljivo transakcijo oziroma pravni posel. To bi se nanašalo na vsakašno pridobitev tako za vidika, eh, za vidika pravnih oseb kot eh, zasebnikov in vse to bi lahko pripeljalo tudi do tega, da bi ljudje zlahka zaobšli te zahteve. Nadalje, prodaja na široko in eh, s tem eh, povezana potrebna avtorizacija. Sumljive pravne posle naj bi bilo treba prijavljati. Eh, v okviru tega sistema bi bilo to zasnovano na sistemu, ki bi veljal za vse snovi. In druga, zato pa je, bi bilo potrebno upoštevati dejstvo, da nekatere snovi niso navedene v prvem razredu, v prvem, prvi kategoriji eh, tega seznama. In ti proizvodi, eh, Ljudje so eh, osupljivo predmet manj strogega režima kot drugi manj nevarni proizvodi. Potem eh, je tu šesti člen četrti odstave, ki predvideva, da mora prodajalec opozoriti na vsakršno sumljivo transakcijo in na snovi, ki so bile uporabljene za proizvodnjo določenih proizvodov. In na seznamu eh, na določenem seznamu proizvodov, kaže na potrebo potem, da se objavi ali ne snovi, ki so na seznamu. Če je eh, snov priznana zlasti in eh, kot, ugotovljena kot taka zlasti eh, od določene koncentracije, na to, to je potrebno upoštevati kot tako. Potem so tu še drugačni eh, razlogi, ki jih najdemo v vodnih izjavah uredbe. Hvala lepa za odgovor na ta vprašanja. Eh, gospod De Jong, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Mulderju za njegovo poročilo in za to, kar piše v tem poročilu glede delegiranih aktov. To je precej standardno. Ampak imamo pa tukaj še tri vidike, ki se moramo zelo podrobno posvetiti. Prvo zaščita osebnih podatkov. Imamo mnenje Evropske evropskega nadzornika za zaščito osebnih podatkov, ki je dal več eh, priporočil in ne zdi se mi, da bi bila ta priporočila resnično vidna v tem poročilu. Poskrbeti moramo, da bodo ta priporočila dobro vključena v besedilo. To je zelo pomembno. Pogledati si moramo, koliko časa naj bi bili ti podatki hranjeni, eh, vse skratka, kar zadeva zaščito podatkov. Pa še nekaj sem želel omeniti. Ko berem to tekst, se recimo vidim v vlogi majhnega lastnika trgovine in vedno se poskušam srtočiti na majhne in srednje velika podjetja, ne le velika podjetja, kajti ta pravila morajo biti tudi izvedljiva za tiste, ki imajo majhne trgovinice. Če torej imam trgovinico in če bom od vseh svojih strank uh, moral uh, Eh, oceniti, ali so sumljivi ali ne. Samo pomislite, to bi moral potem početi vsak dan, sicer bi kršil zakonodajo. Torej, če imamo to pred očmi, moramo tukaj biti zelo previdni. Strinjam se s tem, kar je rekla gospa Matija glede izvedljivosti in praktične izvedbe tega. Gre za uredbo, tako da moramo resnično poskrbeti, da bo posem jasno, kako to uredbo moramo izvajati. In pri nekaterih vidikih nisem posem prepričan. Skratka, gre za majhna in srednje velika podjetja, ki jih moramo tudi upoštevati. Tudi aceton je na tem seznamu. Ta se v veliki meri danes prodaja za različne izdelke, za tudi čistila, naprimer. To so običajna, posem običajna čistila, vendar pa je to tudi na seznamu med drugimi zelo tveganimi produkti. Skratka, tukaj moramo eh, imeti pred očmi, ali bo ta predlog in to uredbo treba in mogoče izvajati in kako bo to vplivalo na majhna srednja velika podjetja. Hvala. Zdaj pa komisija. Ja, bi zdaj želeli se navezati na to, kar je bilo tukaj rečeno. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, rad bi dal nekatere predhodne odgovore na te teme, ki so bile zaenkrat omenjene. Gospa Matijo je govorila o predlogu uporabe te uredbe in zakaj so bili iz eh, predloga uporabe izključeni profesionalni uporabniki. Odgovor na to je dokaj preprost. Sopravičujem kajti več kot dve leti smo razpravljali s strokovnjaki iz držav članic in eh, z industrijo, ki govorijo, ki dela na področju improviziranih eksplozivov in povedali so nam, da glavno, glavno tveganje ne prihaja strani profesionalnih eh, uporabnikov, več strani posameznikov, tako da glavni glavno tvega ne prihaja iz zasebnih uporabnikov. Sveda pa profesionalci tukaj niso povsem izključeni. Določbe o somljivih transakcijah veljajo za vse subvencije, za vse substance in tudi za profesionalne uporabnike. Torej gre tukaj za kombinacijo ukrepov. Pri industriji pa želimo doseči neke vrste samoregulacijo, tako da bi postala dobavna veriga za te kemikalije varnejša, kot je ta. Seveda noben sistem ni brez napak, ampak po vseh posvetih se nam je zdelo, da je ta pristop najboljši potem razlikovanje med eh, licencami in registracijo. Morda boste vsi razumeli to, da če zaprosite za licenco, potem imajo organi možnost, da preverijo, ali imate kakšen kazenski zapis, ali ste znani organov, morda lahko preverijo, ali imajo vaščevalne službe že kakšne informacije o vas in ali kdo meni, da je nevarno, če vi pridobite te kemikalije. Če imate pa sistem registracije, je to nemogoče, vsak lahko te te snovi še vedno kupuje, čeprav registracija obstaja. Morda obstajajo določen preventiven vidik tega registracijskega sistema, ampak analiza je pokazala, da le sistem licence zagotavlja več jamstev glede tega. Ne smemo pozabiti tudi tega, da poznamo vprašanja uporabe teh kemikalij v vsakodnevni rabi, ampak imate tudi veliko alternativnih proizvodov, ki se lahko uporabljajo. Naprimer, ko gre za čiščenje um, bazenov, lahko vodiko peroksid še vedno uporabljate, ampak morda v nižjih koncentracijah. Lahko ga uporabljate nekoliko več, ampak potem, če nimate licence, obstajajo tudi druge možnosti. Imamo tudi države, članice, ki imajo že sistem za licence, ampak zaprosila oziroma število za, prosi, za zaprosil zaprosilo, so zelo majhna, kakšnih 100-200 ljudi je zgolj zaprosilo za licenco, tako da ta sistem licenciranja morda ni tako slab, kot se zdi na prvi pogled potem opravičilo upraviči, oziroma utemelitev za dva seznama. Gre za en kemikalije, kjer je dokaj preprosto določiti mejo koncentracije, ki se lahko uporablja za to, da se kemikalije še vedno varno kupujejo. Pri drugih pa tega ni mogoče doseči zaradi velikih volumnov, naprimer pri acetonu in tudi zaradi načina, kako se te kemikalije prodajo. Naprimer, heksamin se prodaja v majhnih kockah, tako da je tukaj nemogoče določiti mejo koncentracije. Ampak kot sem že rekel, pri vseh teh kemikalijah velja sistem sumljivih transakcij. Prav tako se še veselimo sodelovanja z Evropskim parlamentom glede tega, da bi bila definicija sumljive transakcije primernejša. To je zelo dobra zamisel. Še neka stvar, ki bi jo povedal o zaščiti podatkov. Seveda smo upoštevali nasvete nadzornika, evropskega nadzornika. Glede vsebine je ta predlog dober, ampak vključili pa ga nismo zaradi subsidijarnosti, kajti veste, da že obstaja evropska direktiva o zaščiti osebnih podatkov, ki velja za vse podatke, ki jih hranijo države članice. Pogledali smo se tudi primere drugih schem licenciranja, ki so vključene v eh, evropske urede direktive in nismo našli nobenega primera, kjer bi te eh, zakonodajni akti vključevali ločene določbe o, zaščita, o, o zaščiti osebnih podatkov. In potem, kar je rekel gospod De Jong eh, o majhnih srednjih velikih podjetjih. Seveda, če bi bil sistem registracije eh, izbran, bi to bolj vplivalo na ne kot pa v sistemu licenciranja. Vsekakor pa bomo tukaj pripravili še vodila, usmernice skupaj z industrijo, tako da bi vsi lahko preprosto prepoznali sobnivo transakcijo. Primeri, ki smo jim bili priča eh, v praksi, naprimer ljudje, ki so kupili vodikov hidroksid, za uh, bombni napad v Londonu bi vsi torej morali prepoznati kot sumljivo transakcijo, pa tega niso prepoznali in zato tudi o tem niso poročali. Hvala, sedaj pa gospod Mulder, še vi. Najlepša hvala, gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem za komentarje. Seveda jih bom upošteval. Gospa Matijo, ne vem, ali je zadovoljna z odgovori komisije, bili, lahko jih še razširimo, lahko se še sama posvetujemo, kar zadeva gospod De Jong, eh, in de, gospoda De Jonga. Mislim, da sem že povedal v mojem uvodnem prispevku, da na priporočilo nadzornika za varstvo podatkov bom predstavil še nekaj dodatnih predlogov sprememb in potem, kar zadeva definicijo um, ehm, somljivega vedenja za majhnega podjetnika ali srednje velikega podjetnika, bom tudi tukaj želel uh, pripraviti boljšo opredelitev. Gre pa zgolj za večjo zaščito MSP-ja, kajti ti bodo vsekakor tudi imeli pomembno vlogo. Tako da se nadejam dobrega sodelovanja, upam, da bomo lahko k malu uh, realizirali ta, po mojem mnenju, zelo dober predlog komisije. Hvala lepa. Zdaj, ko smo prisluhnili razpravi, bi določili še rok za vlogo predlogov za spremembe. To bo petek 15. juli 2011 ob, 11, eh, ob, ob 12. torej opovdne. Petek 15. juli opovdne. To pomeni, da je to ta petek, ki je skrajni rok za vlaganje predlogov sprememb. Zdaj pa lahko nadaljujemo k naslednji točki dnevnega reda, to je točka 14 in zadeva enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Razpravljali smo že o tej občutljivi temi in to kar nekajkrat. naredili smo že en celoten krok razprav. Zdaj bi prisluhnili poročevalki, naši kolegici Veronik Matjö. V zadnjem trialogu 22. junija je prišlo do sklepa, do pri tej temi in sicer glede prvega branja predloga sveta, torej do prvega sklepa strinjanja je prišlo in tako, da bomo na tej točki slišali, kakšno je stanje stvari na tem področju od naše poročevalke gospe Matjo. Potem pa eh, bomo verjetno prisluhnili še drugim odeležencem trialoga, eh, torej svetu in komisiji če so prisotni v sobi. Gospa Matija, izvolite. Hvala lepa. ki se je tudi. Ob zadnjem trialogu, ki je bil 22. junija, smo prišli do soglasja s svetom in političnimi skupinami o tem občutljivem eh, dosjeju. Po dolgih pogajanjih smo prišli do sprejemljivega besedila za vse. Zahvaljujem se poročevalcem v sencu, zahvaljujoč katerim je to soglasjo, eh, soglasje bilo možno. Pet elementov eh, je bilo potrebno Eh, še obravnavati eh, in eh, prišli smo do kompromisa glede dodatnih informacij, enakih informacij, kot jih najdemo danes v dovoljenju za delo, gre za naslov in naziv delodajalca, naslov in tako dalje in zahteva po teh eh, informacijah. Eh, potem eh, je, gre tu tudi za informacije, ki se nanašajo na izobrazbo. Ostali smo pri svojem stališču glede, glede pravic potrebno je obravnavati še eh, posebne eh, tabele. Tu je negotovost eh, in sicer za vidika medinstitucionalnih, medinstitucionalnih vidikov. Predlagamo, da naš predsednik pošlje to predsednikom koreperja in sicer, da bi lahko prišli do zaključka v zvezi s temi korespondenčnimi tabelami. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prisluhnimo, kaj ima povedati svet in, oziroma predstavnica polskega predsedstva, gospa Agnetska, ne? Gospod? Aha, prosim, če se predstavite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje ime je Tomas Citrinovič. Gospa Matije, gospod predsedujoči, člani parlamenta, svet pozdravlja rezultat, ki smo ga dosegli. Upam, da bomo čim prej zaključili delo na tem dosjeju. Zdaj, če bo besedilo, ki ga omenjate, doseglo svet še ta teden, potem bomo v Koreperju o tem lahko govorili že 20. julija. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste bili tako um, strnjeni in kratki. Zdaj pa komisija, bi želeli še vi kaj dodati, izvolite. Se upravičujem, kolegov še ni. Mislim, da smo malo pred urnikom, tako da mislim, da bodo kolege prišli šele čez nekaj trenutkov. Ja, pravzaprav imate prav, eh, to smo planirali za 10.30 in zdaj bomo morali počakati, preden bomo lahko prisluhnili tudi direktorju Eurojusta, ki je naš poseben gost pri naslednji točki in um, tisto točko imamo planirano za 11. uro. Tako da je na poti, prihaja. Mislim, da smo pet minut pred svojim načrtovanim urnikom. Ja, upam, da bo prišel, ne morem ga doseči v tem trenutku, tako da mislim, da je ravno na poti in ga zato ne morem dobiti. Ja ne vem, če bi kdo drug od eh, članov odbora želel kaj pripomniti. Ne, zgleda, da res ne. Zato bi napovedal morda v tem času glede te točke. Um, povedali so mi, da bi naj razposlal kot predsedujoči odbora Libe um, sporočilo predsedniku Koreperja in ga obvestil o sklepu, ki smo ga dosegli na trilogu. No, morda je najbolje, da imamo en kratek sestanek, preden, eh, en kratek odmor, preden bomo prisluhnili direktorju Eurojusta, ki je ravno kar na poti, tako da bo verjetno čez nekaj minut tukaj tako da bomo na kratko prekinili sestanek in potem nadaljevali od direktorja Eurojusta glede letnega poročila za Eurojust za leto 2010. Torej, morda 15 minut odmora, bo to dovolj, bo v tem času prišel direktor? Ja? Torej, v redu. 15-minutni odmor in se vidimo zatem. Hvala. Thank you.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 Spoštovani kolegi. Še zmeraj smo enih 15 minut pred urnikom, ampak z nami je že predsednik Eurojusta, gospod Alet Williams ki ga seveda toplo pozdravljamo med nami. Prisluhnili bomo predstavitvi letnega poročila Eurojusta za leto 2010. Seveda, gospod Williams ni prvič v naši družbi. in to je znak sodelovanja, ki ga gojimo kot odbor tega parlamenta z tem cenjenim telesom, torej Eurojustom, ki je vezan na področje svoboščin, pravosodja in varnosti. Eurojust je eden izmed najbolj pomembnih elementov prihodnega razvoja celotnega področja svoboščin, pravosodja in varnosti. Spostavljen je bil leta 2002 in vsak korak, ki ga je Eurojust naredil v smer sodelovanja med sodnimi organi držav članic, ki so povezani z izvajanjem zakonodaje, je bilo zelo nujno. Tako da prisluhnili bomo zadnjemu letnemu poročilu, potem pa bo še nekaj časa za razpravo. Gospod Williams, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za te prijazne besede. In takoj bi povdaril, kakšen privilegij in čast je za Eurojust uh, da lahko tukaj pred vami predstavimo naše letno poročilo za leto 2010. Še posebej je za Eurojust to pomembno zato, ker, smo, ker se zavedamo vloge Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov držav članic. In vloge, ki jo dajete Eurojustu po Lizbonski pogodbi za naše aktivnosti. Naše letne poročilo zato menimo, da je nekaj, kar bo za vse vas uporabno v vaši nalogi ocenjevanja naših aktivnosti in dela. In kot je predsednik že omenil, z namenom da bi še povečali in poglobili sodelovanje z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, je Eurojust zelo rad zmeraj sprejemal povabila odbora Libe, da se udeležuje sestankov odbora. Tudi v letu 2010 so predstavniki odbora Libe večkrat sodelovali na sestankih Eurojusta v Hagu, naprimer na sestanku, ki se veže na predsedujoči trio, na forum državnih tožilcev Evropske unije in tako naprej. Zato naj še enkrat povdarjam, da, da sem zelo ponosen da lahko predstavim naše letno poročilo, ki bo upam, da zagotovilo nekaj uporabnih informacij za Evropski parlament in pomagalo pri ocenjevanju našega dela. Predlagam, da med svojo predstavitvijo se omejim na tri glavne teme, ki izhajajo iz letnega poročila za leto 2010. Prva ima opraviti z čezmejnim kriminalom in njegovim tveganjem za nas. Druga tema je nekoliko bolj tehnična, gre za medsebojno pravno pomoč in medsebojno prepoznanje na področju pravosodnega sodelovanja v Evropski uniji in sodnega, sodstvenega sodelovanja. Tretja zadeva, ki je bistvena v našem letnem poročilu, pa je nekaj predlogov oziroma možnih poti naprej, kako bi še izboljšali področje svoboščin, varnosti in pravosodja. Najprej bi se obrnil torej na tveganje čezmejnega kriminala in dejstva, ki izhajajo iz našega poročila v zvezi s tem. Začel bom z, nekaj, z nečim, kar je zelo očitno, ampak bi vseeno to še morali poudariti. In sicer, da je tveganje čezmejnega kriminala v Evropski uniji še vedno v porastu oziroma ne upada. In zaradi vedno večjega števila teh primerov, ki smo jih v Eurojustu izkusili v lanskem, torej v letu 2010. Eh, imeli smo kar 1400 primerov, ki so nam jih predstavili ali naši partnerji znotraj Evropske unije, kot so Europol, Olaf in, in drugi, pa tudi države članice same možno je, da ta porast ne pomeni nujno porasta eh, kriminalnih dejanj, čezmejnih kriminalnih dejanj, ampak možno je tudi, da v desetih letih obstoja Eurojusta ta postaja bistveno bolj poznan um, avtoritetam, pristojnim organom, tako na ravni EU, EU kot nacionalni ravni in je prijav za to več. Prav tako smo, smo zabeležili več prošen za pomoč Eurojusta. Leta 2002, ko smo bili ustanovljeni, so nam predali približno 200 primerov, lani pa torej kot rečeno 1400 primerov. Torej kar sedemkratni, sedemkratno zvišanje, bistveno zvišanje. Prav tako pa se mi zdi pomembno reči, da je razlog, da čezmejni kriminal ni pojenjal, mo, je možen razlog za to tudi zato, da imamo zdaj kar 140 koordinacijskih sestankov. In na teh sestankih predstavlja največja dodana vrednost, da si izmenjujemo primere dobre prakse in da zaščitimo državljane Evropske unije pred čezmejnim kriminalom. Mislim, da so naši sestanki zelo uspešni, zelo učinkoviti. Vedno ni enostavno, ampak poskusimo Trudimo se, da bi v Eurojustu združili preiskovalce, sodnike, državne toživce, ki so vključene v različne čezmejne eh, kriminalne zadeve znotraj EU. Eh, na teh sestankih eh, vsi sedimo za isto mizo, vsak lahko govori mm, v svojem maternem jeziku, imamo izvrstne tolmače in izvrstna. Um, svetovalce in tako so lahko naše taktike, naša dejanja pri operacijah za preprečevanje čezmejnega kriminala toliko boljše. Na kratko bi vam podal en primer iz našega letnega poročila. Šlo je za operacije eh, po imenu Lost Boy in mislim, da je to eh, zelo dober primer za ilustracijo našega dela, kajti predstavlja vse vidike, s katerimi se spopada Eurojust in odločitve, ki jih mora sprejemati. Torej moramo koordinirati, moramo sodelovati in moramo podpirati preiskave eh, in pristojne eh, uradnike pri preprečevanju čezmejnega eh, kriminala. Lost Boy je bil primer spolne zlorabe otrok in je vključeval internetno zlorabo. Primer se je začel v državi izven Evropske unije, pravzaprav in sicer na Norveškem, ko so aretirali osebo zaradi suma eh, zlorabe otroka in sicer v Oslu. In tudi to je možnost, da vključim Norveško, kajti Eurojust ima možnost, da eh, ne vključi samo 27 držav članic EU, ampak tudi države, kot so ZDA, Norveška, Hrvaška in podobne. Kakorkoli, v tem omenjenem primeru so torej eh, prijeli osumljenca za zlorabo otroka, ko so se sosedi pritoževali nad njegovim obnašanjem in ko so pregledali njegov računalnik na njegovem domu, so poleg podob um, otroške zlorabe našli tudi ogromno kontaktov, stikov, um, različnih pogovorov, ki jih je ta oseba opravila preko interneta z drugimi osebami po vsej Evropski uniji. Mislim, da je bilo vključenih še sedem drugih držav članic, pa tudi številne osebe zunaj EU, um, tudi tako daleč, kot so Združene države ali Afganistan, celo Brazilija. In dejstvo, da so bili tukaj očitno povezani um, povezane osebe, ki zlorabljajo otroke po vsem svetu, je pritegnila pozornost Eurojusta. Takoj smo se povezali s predstavniki um, držav članic znotraj Eurojusta, torej tistih, um, na katere se je navezovala ta izmenjava podatkov um, osumljenca in. kar se je dejansko dogajalo, je, da so si vsi ti ljudje izmenjavali podatke in namige, glede na to, kako je najbolje zlorabiti, kako, kakšni so različni načini za zlorabo otrok. Tako da Eurojust je takoj prevzel ta primer in hitro smo organizirali koordinacijski sestanek, združili predstavnike, vseh držav članic, ki so bile upletene in tudi predstavnike vseh držav, vseh pletenih držav, ki so bile izven EU. Hitro je postalo jasno, da je nujno doseči odločitev, um, katera država članica v tem primeru bo sprožila postopek tega primera In ker smo strokovnjaki v reševanju eh, tudi konflikte v pristojnosti držav članic, ko ena država članica trdi, da so bolj pristojni za nekaj mm, kot nekdo drug, smo to um, dobro rešili. Pri tem smo imeli komplikacijo, kajti uh, imeli smo tudi osebo, zlo, eh, ki zlorablja otroke, ki je potovala eh, izven EU in se potem preselila v EU in se celo zaposlila v nekem uradu znotraj EU. No, eh, šlo je za osebo z čistim dosjejem, torej za nekaznovano osebo, kar je bilo še toliko bolj nerodno. In ravno ta osumljenec za zlorabo otrok je eh, v Združenem kraljestvu imel eh, pozicijo v organizaciji z naslovom Rešimo otroke, Save Children. Torej je imel dostop do podatkov za zaščito otrok, izkazalo pa se je, da gre za osebo, ki je očitno, ki očitno zlorablja otroke. Tako da države članice so namenile um, sredstva za nadzor te osebe um, šele precej pozno, saj ni bil znan kot nekdo, ki zlorablja otroke. Ampak Eurojust je. Yeah. Tako je prepričal dotično državo članico, da je začela za preiskavo tega človeka in mislim, da je to dober pokazatelj splošne podpore, ki jo lahko eh, dajemo eh, pristojnim uradnikom neke države članice. Po dolgi preiskavi, o razreševanju precej eh, zapletov, recimo o evropskem nalogu za prijetje, kak, kje bi se ga naj izdalo, kje bi se ga naj izpolnilo, kje se bodo postopki začeli, um, kje se bojo nadaljevali, ko so se že začeli v drugi državi članici. Skratka, organizirali smo celotno operacijo eh, prav v Eurojustu in na koncu smo rešili kar 70 otrok, ki so bili žrtev zlorab. In aretirali tudi število drugih oseb vključenih v te prestopke, vključno z osebo, ki je v Londonu bila zaposlena um, na področju um, organizacije za pomoč otrokom. Tudi ta organizacija um, bi rad povdaril, da ni delala direktno z otroci, tako da ni šlo za direktno um, ogroženost otrok, eh, kar se tiče zaposlitve te osebe. Dotična oseba je dobila kar nekaj letno zaporno kazen zaradi svojih aktivnosti. Kar nekaj teh aktivnosti je predvsej grotesknih, eh, kot tudi zloraba zelo, zelo malih otrok, eh, enoletnikov, in celo mlajših dojenčkov. Ampak to je le ilustracija, primer dela, ki ga pri Eurojustu opravljamo in je tudi vključen v eh, letno poročilo. Če pa se vrnem na splošno grožnjo eh, resnega čezmejnega kriminala, s katerim se spopada Eurojust, naši primeri eh, so navedeni v letnem poročilu in kažejo na to, da gre za zelo zapletene primere. Eh, imamo tudi nekaj težkih primerov, ki nimajo enostavnih rešitev, ki jih eh, preusmerjajo na nas. Predvsem recimo eh, primeri prevare in denarnih goljufi. Tukaj imamo, na to temo imamo največ koordinacijskih sestankov. Um, naslednjo je potem primeri s trgovanjem z drogami. Od teh 140 koordinacijskih sestankov je bilo kar 54 takih, ki so um, bili tematsko vezani na prevare, goljufije, pranje dera, denarja, 40 je bilo vezanih na, na trgovanje z drogami. Pomembna statistika znotraj našega letnega poročila je tudi, da na teh od teh vseh koordinacijskih sestankov, ki smo jih imeli, več kot 90 odstotkov eh, je vključevalo eh, zločine, ki jih lahko identificiramo kot grožnje eh, za državljane Evropske unije. Skratka, praktično vsi naši koordinacijski sestanki eh, so imeli opravka z eh, temi prioritetnimi zločini, kot so terorizem, trgovanje z ljudmi, različne prevare, goljufije in drugi zločini proti družbi in državljanom od različnih eh, kriminalnih skupin. Grožnja um, za evropske državljane od um, čezmejnega kriminala se ne znižuje, ampak se celo z, uh, zvišuje, bi rekel. Če se obrnem še na nek drug vidik našega letnega poročila, to bi opisal kot revolucionarno spremembo k pristopu um, sodnega sodelovanja, medsebojnega, um, medsebojnega, medsebojne sodne pomoči in prepoznanja. Medsebojno prepoznanje je nekaj, kar je staro vse 10-12 let eh, in je bilo zagotovljeno že z Tamperejem in je v Lizboni pod členom 82. Torej, sodno sodelovanje bi moralo delovati že na podlagi teh pogodb. Ampak že v teoriji je to nekaj, kar je izjemno pomembno za vzpostavljanje območja eh, varnosti um, in um, svoboščin um, pravosodja. in bistvo tega sodelovanja je, da en e, organ prosi drug organ za pomoč, da prosi, da se določene sodne odločbe priznajo tudi v drugi državi, članici in mislim, da je enako pomembna tudi učinkovitost področja svoboščin, varnosti Eh, in sicer to, da se odmika od centraliziranega v decentralizirani sistem. Tako da v prihodnosti ne bo več takih primerov, da bi pri sodnem sodelovanju dobivali navodila mm, za prijetje ljudi, za zauzetje premoženja od nekih eh, centralnih avtoritet, ampak v prihodnosti bomo imeli decentraliziran sistem, kjer bo ena država članica in en mm, pravosodni organ lahko eh, direktno zahtevalo um, take postopke eh, pri pristojnih organih drugih držav članic. Zdaj pa še, kar se tiče medsebojnega prepoznanja letno poročilo Eurojusta predstavlja zelo uspešen instrument medsebojnega prepoznanja. To je evropski nalog za prijetje. Več kot 14 tisoč evropskih nalogov za prijetje je bilo izdanih v Evropski uniji v letu 2009. Um, ehm, bojim se, da trenutno številke za leto 2010 še nimam, ampak vsekakor je šlo za povečanje uh, še od te številke 14 tisoč. Kar zadeva Eurojust, mislim, da igramo pomembno vlogo pri tem, ko zagotavljamo, da evropski nalog za prijetje dejansko deluje tudi v praksi. Dobili smo več prošen, da razrešimo določene nejasnosti, težave v eh, primerih evropskih nalogov za prijetje in sicer 280 je bilo takih problemov. Torej 20 odstotkov je uh, um, takih primerov, uh, ki, s katerimi se pri Eurojustu ukvarjamo s težavami, kar se tiče evropskega naloga za prijetje. Eden izmed um, preprostih primerov, recimo, je glede tega na evropskega naloga za prijetje. Kaj se zgodi, če je neka oseba prijeta v eni državi članic, članici, izkaže pa se, da je več držav članic. Um, zainteresiranih za to, da bi pridobilo tega osumljenca in ga postavilo pred sodišče. In takrat evropski eh, nalog za prijetje avtomatsko predstavlja konflikt pri eh, interesu držav članic. No, v našem letnem primeru imamo tak, eh, letnem poročilu imamo tak primer, ko so belgijske avtoritete aretirale neko osebo in potem ugotovili, da um, dotične osebo želijo prijeti tudi v Nemčiji in Avstriji, kjer so tudi izdali evropski nalog za prijetje. Ta oseba je ostala v priporu in zelo pomembno je bilo se hitro odločiti, kako delovati pri primeru, eh, v primeru teh um, zahtev tudi Nemčije in Avstrije, kajti osebo so pridržali v Belgiji. In lahko si predstavljate, um, kako težko je bilo, bi bilo v tem primeru uh, ukrepati, če ne bi imeli telesa, kot je Eurojust. In v tem primeru smo, uh, mislim, da težavo rešili v 72 urah in sicer na zelo enostaven način. Namreč belgijske avtoritete so kontaktirale um, belgijskega člana Eurojusta. Um, belgijski član je kontaktiral nemškega in avstrijskega člana Eurojusta, pogovorili so se o primeru. Seveda so bili vse skozi tudi v stiku z nacionalnimi avtoritetami v državah članicah in zelo enostavno je bilo rešiti težavo, eh, trojnega izdanega um, evropskega naloga za prijetje za zelo podobne zločine. Predstavljate si, da Eurojust ne bi obstajal in kako težko bi bilo torej določiti ljudi, ki se lahko odločijo v takem primeru, um, ki bi lahko prišli do neke odločitve, kdo je pristojen. Ampak Eurojust je to rešil zelo hitro in učinkovito eh, skupaj z pristojnimi organi v državah članicah. Pojavlja se še veliko drugih težav pri našem delu eh, z evropskim eh, nalogom za prijetje, recimo sodbe, v, sojenje v odsotnosti, recimo. Kaj narediti, ko se sodi in obsodi osebo in absencija v določeni državi članici? in ta oseba gre v drugo državo članico, ta država članica pa nima eh, garancije iz izvorne države članice za možnost ponovnega sojenja. Kako, kako naj torej postopa, ali naj osebo pridrži ali ne, jo naj izroči ali ne. Potem pa imamo tukaj še en nov pomemben instrument, Eh, ki ga omenjamo v letnem poročilu, in to je evropski nalog za preiskavo. Pri čezmejnem eh, sodelovanju med organi pregona in pravosodnimi organi je to revolucija v našem delu. Trenutno ta nalog še preučujejo različne države članice, vsekakor pa gre za predlog, ki bo zelo v kratkem tudi na dnevnem redu v Evropskem parlamentu. In menim, da bo združil vse preostale instrumente, možnosti sodelovanja med pravosodnimi organi in organi pregona znotraj Evropske unije. To bo um, enoten in kodificiran instrument, ki se bo izognil težavam v praksi, um, kajti obstaja toliko različnih možnosti za nekega praktika, strokovnjaka, eh, da bo lahko pridobil informacije in pomoč v drugih državah članicah. Lahko bo kontaktiral um, različne evropske mreže, lahko se bo navezoval na konvencijo, lahko bi na različne konvencije Evropske unije. ki predpisuje, katere instrumente sploh lahko uporaba, se bo lahko navezoval na Šengensko konvencijo. Vse to namreč trenutno še predstavlja praktične ovire, tako za državne toživce, tako za sodnike, kot za organe pregona, ko uh, se bojujejo z čezmejnim kriminalom. Tako da tale predlog, ki ga imamo zdaj na mizi, enotni evropski preiskovalni nalog, uh, bo to bi lahko to vse rešil, je zelo pomembna pobuda in lahko rečem, da je Eurojust spodbujal razpravo o tej možnosti. Tako da tudi v okviru tega se veselim še nadaljnih eh, povabil odbora Libe, da se vključim v razprave na to temo. Če bi še prešel na zadnjo temo um, v našem letnem poročilu, torej načini, kako, del, kako bi lahko še izboljšale sodelovanje med eh, čezmejnimi pristojnimi organi. In tu moram reči v imenu Eurojusta, da smo morda v preteklosti se bolj osredotočali na praktične vidike konkretnih primerov, kot pa na to, da bi iz tega izdvojili nauke. Menim, da je to nekaj česar se sedaj zavedamo in zato upamo, da, bomo, eh, da se bomo lahko pozicionirali kot resnično središče strokovnega znanja na tem specifičnem področju pravosodnega sodelovanja. In v okviru letnega poročila obravnavamo tudi nekatera vidike, posebne vidike, eh, ki so bili še posebej izpostavljeni in za katere so potrebne rešitve. Naprimer, Eh, Eurojust je ugotovil problem, vendar se mora potem obrniti k zakonodajalcem in eh, iskati rešitev na parlamentarni ravni. In eh, sicer, ko gre za prestrezanje komunikacij v državah članicah, kot veste, je povsem običajno, da se prestreza telefonske klice kriminalcev. So pa pravila s tem v zvezi in sicer te najdemo v konvencije iz leta 2000. 2000, ki zadeva vzajemno pomoč med državami članicami. Kaj se zgodi, ko trgove, trgovec z drogami naprimer potuje iz Belgije in gre v Francijo, uporablja svoj mobilni telefon? zato, da se pogovarja eh, s svojimi eh, partnerji pri dobavah drog v drugih državah članicah. In po teh pravilih je zainteresirana država članica, naprimer v tem primeru Belgija, ki je zainteresirana za eh, tako osebo, ki sicer deluje v Franciji. V skladu s pravilom mora zadevna država članica uradno obvestiti državo prejemnico o dejstvu, ministrstvu, da eh, bo posegla in da bo prestrezala telefonske klice take osebe v drugi državi članica. Vse to je zelo dobro, če se država članica zaveda, eh, kaj je cilj operacije in da je to na ozemlju eh, zadevne države članice. Kaj pa se zgodi? Vemo namreč, da se pogosto zgodi, da je država članica, ki išče in eh, ki sledi določenemu kriminalcu, mu prisluškuje in eh, mogoče in ve, da se nahaja v drugi državi članici po praksi pri izvrševanju oziroma pregonu, ko se eh, samodejno snemajo ti pogovori na to pa se to gradivo uporablja in se presodi, ali je lahko koristno ali ne v določeni kazenski preiskavi. Vse to pa takoj sproži možne probleme, kar zadeva eh, te dokaze. Možne dokaze. Če bi belgijske oblasti, na primer, želele uporabiti, uporabiti eh, skratka take posnetke, ki so bili narejeni na, eh, na tlu druge države članice, lahko to sproži problem dopustnosti in preiskava, ko eh, pravzaprav tako samozdejno snemanje in tako dalje ni nujno samodejno dopuščeno v okviru uporabe tega materijala. Kar pomeni, da je to lahko takoj sporno in sproža vprašanje, ali je dopustno sprejemati dokaze, ki so na ta način pridobljeni in ali pa to lahko pravzaprav pomeni kršitev konven konvencije. To vrstno vprašanja se lahko zastavljajo, z vsem tem se Eurojust ukvarja in to preučuje. In To je nekaj, kar, eh, za kar bo verjetno v določeni fazi potrebna zakonodajna rešitev in se bo potrebno s tem ukvarjati. Nasploh pa lahko rečemo, kar zadeva prihodnosti, da to letno poročilo, menim, predstavlja nekaj, kar lahko povzamemo na dva načina, v dveh točkah. Prvič, pomembnost izmenjave informacij. To je nekaj, kar je zelo blizu Eurojustu in njegovemu razmišljanju in eh, to vedno znova poudarjamo v letnih poročilih. Zlasti pa nam je to tako pomembno zato, ker v skladu s 13. členom našega novega sklepa Eurojusta, ki naj velja v vseh državah članicah, po 4. juniju letos, torej je stopilo v veljavo nedavno in ki pomeni za države članice zavezo, da Eurojustu predloži podrobnosti vsakršnih resnih, če brezmejnih eh, primerov zlasti pa to zadeva tri države, zlasti kadar to zadeva najmanj tri države članice. Obveznost torej, da se pošle te informacije Eurojustu, to nam je bistvenega pomena. Če teh informacij nimamo in ne dobimo, potem ne moramo ustvariti dodane vrednosti, ki bi jo radi dosegli. Nadalje, kar zadeva še nadaljne elemente te izmenjave, Eurojust, kot je navedeno v letnem poročilu, pomembno pomembno prispeva k delu Europola. Zlasti eh, osvetli eh, na pravosoden način eh, oceno kriminala in situacijskih poročil o eh, kriminalnih eh, dejavnostih na, v Evropski uniji. Ti elementi izmenjave so z izjemno pomembni, če želimo izboljšati zaščito pred čezmenim kriminalom v Evropski uniji. Drugi pomemben vidik, ki ga lahko tudi izdvojimo iz tega poročila za vidika izboljšanja razmer v bodoče, je partnerstvo. Mimo grede sem že omenil potrebo po partnerstvu z Evropskim parlamentom in predložili smo gradivo za študije, ki jih je predozel Evropski parlament, kar zadeva poročilo, gre za študijo, ki se nanaša na to, kako poteka in kako organizirani kriminal zlorablja in izkorišča denar evropskih davkoplačevalcev. Sicer pa se izjemno zavedamo eh, te nujnosti, da zgradimo ta partnerstva, na, ki ga že imamo na operativni ravni zlasti naše povezave z Europolom. To je potrebno še posebej povdariti. Teh 140 in nekaj koordinacijskih sestankov, ki sem jih omenil, no, eh, približno tretjina le teh je z Europolom. Vendar je tu možno še izboljšati zadeve in eh, sicer nas tu vodi eh, sklep Evropske unije, zato da to v Hagu potega, to sodelovanje čim bolj. Eh, Tesno, naši odnosi z Europolom so se močno izboljšali, vendar se morajo še naprej v bodoče. In kar zadeva Evropski parlament, z vidika predlogov, uredb, tako za Eurojust kot Europol, ki, kolikor vem, bi lahko bili predloženi v preučitev eh, tekom tega leta ali naslednje leto, vsaj kar zadeva Eurojust, koliko razumem, bodo podani to vrstni predlogi, zlasti za naslednje leto. Zdi se mi torej, da je pomembno, da na zakonodajni, parlamentarni ravni, da se te predloge pogleda in preuči skupaj tu je narava odnosa med Eurojustom in Europolom, ki po mojem mora biti še ukrepljena skozi zakonodajo in na institucionalni ravni. Operativno zelo dobro sodelujemo, vendar pa eh, nas v sklepu o Europolu obravnavajo kot tretjo stranko, kar pomeni, da ne uživamo statusa privilegiranega partnerstva, ki bi ga potrebovali. In ta sklep o Europolu, v tem sklepu je samo en privilegiran partner, ki ga imamo in sicer je to tako imenovani European Judicial Network, to je Evropsko eh, pravosodno omrežje. Zato bi bilo verjetno umestno, da zakonodajalci še naprej to preučijo in eh, da eh, razmislijo, ali eh, ne bi bilo možno to obravnavati v povezavi te različne partnerje. Potrebno je še izboljšati tudi naše odnose z Olafom kot glavnim dosedanjim partnerjem, zlasti v boju proti goljufijam in tisto, kar je v nasprotju z finančnimi interesi Evropske unije in upamo, da se bo tudi to sodelovanje še izboljšalo v naslednjih nekaj letih. Sicer pa se zavedamo tudi nujnosti, da zgradimo odnose v Evropski uniji eh, z Kozijem, to je odbor za notranjo varnost in Eurojust je pomembno prispeval k razpravam v Koziju v skladu s 71, 71. členom Lizbonske pogodbe. Po mojem je pomembno, da eh, tudi pravosodje prispeva k, eh, svoje k delu v koziju eh, zlasti z vidika izvrševanja. In eh, če mi dovolite, bi zaključil in omenil še en vidik trenutnega partnerstva, kjer lahko rečem za Euro, lahko rečem za Eurojus, da je prav gotovo eden od glavnih, če ne pravzaprav ključnih partnerjev, ko gre za čezmejni kriminal in sicer gre za področje skupnih preiskovalnih skupin. Eurojust eh, im, trenutno vodi sekretarjat eh, teh eh, strokovnjakov skupnih preiskovalnih skupin, prav tako pa tudi upravljamo sredstva, financiranje eh, za države, ki bi se tem skupinam radi pridružile. Naša naloga je, da prejemamo sredstva iz Evropske eh, unije in odločamo o, na podlagi svojega znanja in ekspertize, kako najbolje porabiti ta denar in sicer za delovanje in dejavnosti eh, skupnih preiskovalnih skupin. V letnem poročilu boste videli, da je Eurojust sodeloval pri kakšnih. Eh, eh, v okviru kakšnih 20 eh, takih preiskovalnih skupin podprli smo eh, to v približno 25, 20 do 25 takih, eh, takih skupin, eh, ko so zaprosila za sredstva. Poleg tega pa nudimo tudi strokovno znanje, zato da bi zagotovili, da eh, so potem tudi dogovori v, v, v okviru teh preiskovalnih skupin ustrezno oblikovano in sicer pri njihovem vsakdanjem da, vsak delu, ki se nanaša na boj proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da sem mogoče porabil celo že preveč časa. Tu se bom ustavil. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Williams. Eh, impresivno poročilo je to bilo in mislim, da je dobro izhodišče za razpravo. Ne vem, tu so predstavniki komisije, ki bi morda eh, želeli se vključiti v to razpravo, ki, je, ki jo sicer odpiram. Eh, in pa tudi, gospa Berer, mislim, bi, bi rada eh, nekaj povedala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Williams, za ta prispevek. Resnično nas je bilo potrebno ponovno pozoriti na delo Eurojusta in zlasti na, njihove, na vaše dejavnosti, kaj ti povečalo eh, se je število ukrepov oziroma dejavnosti, kakor tudi število uspešnih rezultatov, ki ste jih dosegli pri svojem delu. In tudi eh, cenimo dejstvo, da bi si želeli, da Evropska unija eh, tudi na parlamentarni ravni deluje na zakonodajni ravni deluje bolj koordinirano v bodoče, eh, to je zelo dobro došlo. Vendar pa na podlagi tega, kar je bilo v prejšnjih letih, nisem tako zelo optimistična. Eh, tudi glede teh odnosov med Eurojustom in Europolom lahko si želimo vsaj to, da bi delovali čim bolj dosledno, ne pa podvajali svojega dela. Imela bi nekaj specifičnih vprašanj, enosta, enostavno zato, ker bi rada bolj razumela. Naprimer, omenili ste dodano vrednost nasploh za vidika prispevka Eurojusta. In ko to pravim, eh, nočem politizirati te razprave. Naprimer, Če govorimo o čezmejnem kriminalu, naprimer, da nimo, da je država kot je Danska, ki želi ponovno spostaviti nadzor ravno zaradi tega boja proti kriminalu, ali imate mandat, da se ukvarjate s takimi primeri, ali lahko eh, rečete, v kolikšni meri bi bila ponovno spostavitev eh, te eh, kontrole lahko učinkovito orodje v boju proti kriminalu proti organiziranemu kriminalu. Omenili ste tudi evropski nalog za prijetje in razumem seveda z vašega vidika, koliko je to pomembno. Hkrati pa je tu Evropska unija, državljani in tudi poslanci Evropske parlamente, eh, ki eh, pravzaprav so manj pripravljeni to sprejeti in eh, se tu obotavljajo ravno zaradi možne zlorabe tega ko govorite tudi o načelu sorazmernosti. Včeraj, na primer, smo slišali ministra za pravosodje iz Polske in ko so mu zastavili vprašanje o sorazmernosti, je rekel, s tem ni nobenega problema. Naprimer, nekdo, e, če gre za e, zaporno kazen za eno leto, to se lahko izvede s takim evropskim nalogom. Mislim, da mogoče ne razumemo dovolj, kaj pomeni to načelo in, kaj, in kako ravnati v primeru hudih kaznivih dejanj, hudega kriminala. Ali imate kako besedo, tudi to pogledno razumem na vzkrivžje glede pristojnosti, vendar kar bi lahko rekli glede tega. Potem, glede skupnih preiskovalnih skupin. Več kot eh, zadovoljna eh, sem eh, in bi bila, da bi države to čim bolje razumele. Vendar, glede dodane vrednosti in v povezavi eh, s potrebnim časom, koliko, za koliko časa gre, kaj ti, kako dolgo naj traja preiskava, naprimer. Najlepša hvala in obljubljam, da eh, bo v kratkem prišla na Eurojust tudi naša delegacija, da bi se z vami o tem pogovorila. Hvala lepa. Gospa Latford. Najlepša hvala, gospod Williams. Zelo zanimiva se mi je zdela vaša predstavitev in eh, tu predstavitev letnega poročila. Žal nisem slišala uvodnih razmišljanj, zato ker ste eh, začeli s to sejo nekoliko zgodaj. In eh, med str vašimi strateškimi cilji in strateški, v strateškem dokumentu, ki ga imate, pravite, da želite še naprej izboljševati pravosodno sodelovanje eh, s proaktivnostjo subjektivnim oblikovanjem mnen in podobno. In mislim, da ste to ravno kar dokazali. To je zelo koristno in zelo nam pomaga, če agencije ne le poročajo o svojih dejavnostih, temveč tudi pravzaprav nekaj povedo o svojih kreativnih idejah, da bi se stvari izboljšali. Glede proaktivnosti in glede razsežnosti dodane vrednosti eh, tudi k eh, evropskemu toživcu eh, v bodoče. Tu je, naprimer, moram reči, da še nisem sama povsem prepričala v koristnost eh, takega organa. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Potem gospa Weber, glede na to, kar eh, ste povedali v zvezi z evropskim nalogom za prijetje. Prihajate iz uh, tožilskega področja v Združenem kraljestvu, torej kaj bi lahko povedali glede tega, tudi glede javnega interesa pri, eh, teh, pri tem delovanju na tožilski ravni. Potem tudi vprašanje, ali Eurojust prispeva k sorazmernosti tudi z tega vidika z vidika evropskega naloga za prijetje pri tem kriminalu in ali je eh, potem potrebno se nasloniti tudi na ocene sveta in parlamenta glede tega, kako Evropska unija v tem pogledu deluje. Glede Europola. Eh, tu eh, bi vas eh, mogoče tudi spodbudila, da poveste, odkje ta blokada oziroma kaj tisto, kar najbolj uvira te odnose oziroma to sodelovanje. Zdi se, da Europol ni ravno toliko naklonjen temu in temu sodelovanju s tremi, s tretjo stranko. Želi, vi bi si želeli, da predstavljate privilegiranega partnerja pri tem sodelovanju sodelovanju. E, torej gre tu za institucionalni status, status ki je potreben za to sodelovanje. To je približno tisto, kar sem želela povedati. No, zlasti pa evropski nalog za prijetje, moram reči, da sem načeloma temu naklonjena, vendar pa kot evropska poslanka oziroma kot evropski poslanci vemo, da eh, so, gre lahko pogosto za primere, ki so eh, zakonsko oziroma zakonodajno, politično gledano lahko sporni. In eh, naprimer nekdo je prijet v Londonu, potem je obsojen v Grčiji in eh, to gre za dolgotrajno, sporno sago. In vaše izkušnje so zelo zanimive, kajti to, kar smo lahko ugotovili v Evropskem parlamentu, da so instrumenti, kot je Evropski evro, nalog za prijetje, pravzaprav potem nekaj, kar pa ne pripelje do zadostnega izboljšanja. E, tu so potem tudi postopkovne zadeve in e, ta razsežnost. E, če Evropski nalog za prijetje se ne bo obnesel, če bo deloval resnično zakonito in če ga, tudi javnost, če ga bo tudi javnost podprla. Hvala lepa, gospod Ulčev. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se pridružujem tistim, ki eh, so eh, čestitali predsedniku Eurojusta Aledu Williamsu za to le, predstavitev letno poročil, tega letnega poročila, kaj ti mislim, da eh, pravzaprav to v veliki meri pomaga tudi vsem nam da vse to bolje umestimo. In eh, kot vemo, eh, pogosto obstaja zanimanje zlasti za nekatere dele ali poglavje, zlasti tista, kjer je veliko statistik, statističnih eh, podatkov. Na strani 2029, naprimer, najdemo statistiko, ki se nanaša na ilustricijo primerov, primerov zasegov in tako dalje. Eh, potem tudi, eh, koliko sredstvo je bilo zaseženih, naprimer leta 2010. Ta tabela se nanaša na nekatere primere. Ali so ti primeri najbolj izpostavljeni, najpomembnejši eh, v okviru vaših letnih dejavnosti. Če pa temu ni tako, ali je možno, da eh, bi v naslednjem poročilu eh, bilo podanih več primerov in več statističnih podatkov. Drugič. Razumemo tudi, da, eh, da naprimer zasek sredstev, ki ne temeli na obsodbi, eh, pomeni eh, zelo sporno zadevo. To je povezano ne le s tradicionalnim instrumentom v okviru vseh ustav in tako dalje, vendar pravzaprav tisto, kar je sporno okrog tega postopka, pravzaprav sledi iz eh, predhodnega razvoja demokratičnih sistemov. Kajti zamrznitev nekaterih sredstev v določenih državah eh, pravzaprav eh, lahko pomeni popolno, popolno ukinitev dejavnosti zadevne osebe. Skratka, govorimo o zasegu, ki ne temeli na odločbah. Na to, na 38. strani je rečeno, da glede to vrstnih zasegov eh, imate eh, tudi vprašalnike. Dobili ste 22 eh, odgovorov. Ali morda lahko poveste, katere države niso odgovorile na vprašalnik? In tudi iz katerih razlogov, kateri so možni razlogi za to. Hvala lepa. Gospa Jimenez. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki je bila zelo podrobna, eh, kar nam omogoča, da eh, lahko pravzaprav dobimo informacije eh, tudi o stvarih, ki jih morda nismo poznali. In Zelo začudilo me je tudi in zanimalo to, kar ste povedali v zvezi s, pretreza, s prestrezanjem telefonskih klicev, s prisluškovanjem. To je namreč, eh, to se pojavlja precej pogosto. In posamezne države članice, kot države članice menim, bi se morale hitreje odzivati, tudi bolj učinkovito odzivati, eh, čim gre za uporabo poročil prisluškovanja. Zanima me, ob upoštevanju izmenjave podatkov, ki izhajajo iz tega prisluškovanja, v kolikšni meri pa to prispeva k boju proti, naprimer, kibernetskem terorizmu in tako dalje. V, koliko, kolik, v kolikšni meri je to koristno? In Eurojust ali ima na voljo vsa potrebna sredstva, da se lahko učinkovito bori proti terorizmu, na kakšen način bi se učinkovitost lahko še izboljšala, kajti ta grožnja je zelo velika. No Mislim, da nišče drug ni želel besede trenutno, tako da gremo nazaj. Nazaj dajem besedo gospodu Williamsu, predsedniku Eurojust. Hvala lepa, hvala lepa za vse prijazne komentarje in zanimiva vprašanja. Skušal bom te komentarje nekako razvrstiti v nek red in uh, resnično se upravičujem, če ne bom pokril vseh. Kar zadeva prvo vprašanje gospe Weber, ki se je navezovalo na ponovno vzpostavitev mejnega nadzora. Uh, prost, ne zamerite mi, ampak rad ne bi, ne bi re, rad neposredno odgovoril na to vprašanje, kajti gre za politično občutljivo vprašanje. Kar zadeva Eurojust, del razmisleka strani Eurojusta je bil ta, da bi zagotovili nadomestilo za prosto gibanje kriminalcev po Evropski uniji, ki je posledica odprave notranjih meja. To pomeni, da Eurojust zagotavlja, da preiskovalci in tožilci vsaj do neke mere imajo enašne zmogljivosti in zmožnosti, da se hitro odzovejo in hitro ukrepajo, prav tako hitro, kot to počno kriminalci. Kar zadeva Evropski nalog za prijetje, mislim, da je ta komentar potem tudi omenila gospa baronica Latford. Seveda je določeno vprašanje uh, sorazmernosti povezano s tem nalogom. To je problem, ki se vedno znova odpira. V naši praksi Eurojusta vam lahko povem, da če si strogo uh, gleda evropski nalog za prijetje, pač moramo upoštevati zakonodajo, kot obstaja na ravni Evropske unije, kot tudi prenos te zakonodaje v države članice. Vprašanje sorazmernosti zato ni nekaj, kar bi učinkovito obravnaval ali uravnaval um, okvirni sklep Evropskega naloga za prijetje. Morda bi to lahko se navezali na 49. člen listine o temeljnih pravicah, ampak Eurojust tukaj ne more storiti nič drugega, kot da zagotovi, da so argumenti obeh strani slišani. To, kar se je zgodilo, vsaj po izkušnjah Eurojusta, eh, so bila naša priporočila upoštevana v dokumentih, ki jih izdajajo na ravni Evropske unije, naprimer v priročniku ali vodiču o evropskem nalogu za prijetje. Za prihodnost je prav tako pomembna razprava o in evropskem preiskovalnem nalogu tukaj tudi obstajajo težave, eh, ki jih že vidimo z vidika sorazmernosti evropskega naloga za prijetje. Čeprav razumem, bo to rezultiralo v dodatni odločbi oziroma klauzuli, ki bo zahtevala, da države članice pri Evropskem preiskovalnem organu certificirajo organ, za Evropski preiskovalni organ, ki bo preučil sorazmernost oziroma ali je bila sorazmernost upoštevana. Eurojust je dal koristen prispevek k razpravi glede ubeseditve Evropskega preiskovalnega naloga in sorazmernosti, ki je s tem povezana kar zadeva vprašanje skupnih preiskovalnih enot. Mislim, da so naše izkušnje take, da smo zaradi samega vzpostavljanja skupnih preiskovalnih ekip lahko skrajšali čas in ovire, ki so povezane s čezmejnimi preiskavami. Uh, Ena od zaslug tega pristopa k skupnim preiskovalnim enotam je ta, da so informacije, ki so dane na voljo eh, ekipi, dane vsem članom ekipe. In zdaj v okviru skupnih preiskovalnih enot ne bo več treba pošiljati zaprosil, ki so morda upravičeno uh, bile glavni razlog za zamude pri pridobivanju dokazov v čezmejnih preiskavah. Torej poznate vse težave z pisanjem teh pisem, s prevajanjem in z eh, pošiljanjem teh pisem. Tako da morda bomo se zdaj s temi eh, uporabami, z uporabo skupnih preiskovalnih eh, enot se izognili tem težavam pri pripravi zaprosil kar zadeva ekspertizo, strokovno znanje skupnih preiskovalnih ekip, pa vsekakor eh, tudi primerno in koristno prispevamo k mednarodnemu pregonu kriminala. Kar zadeva evropske javne tožilce in tožilstvo, moram povedati, da Eurojust nima nekega stališča, ki bi ga lahko pozveli, povzeli kot da ali ne. Uh, za evropskega eh, tožilca. Morda naše stališče ni nenavadno, kajti smo praktiki, opravljamo uh, zadeve oziroma preiskujemo zadeve, torej to vrstno vprašanja se morajo razrešiti na drugih forumih, kot je tudi Evropski parlament. Eurojust pa tukaj lahko vseeno nekaj stori, namreč lahko preverimo našo prakso in eh, na podlagi te prakse opredelimo, kakšni so bili problemi pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije in kaj bi v prihodnje morali storiti, je, da se iz te prakse marsikaj še naučimo in da te nauke predočimo tudi zakonodajalcem, ki bodo potem na tej podlagi lahko odločali kar zadeva kontekst eh, evropskega naloga za prijetje in potrebo potem, da bi zagotovili zaupanje in spoštovanje temeljnih pravic, upam, da nisem napačno tolmačil komentarja ehm, v tem pogledu, bi želel povedati, da Eurojust celo močno sodeluje v koziju, tako da bi lahko tudi ta tožilski vidik vključili v razmisleke o notranji varnosti Evropske unije in o strategiji za to varnost. Trenutno smo edini organ, čeprav vem, ki je tega zmožen. In kot del te celovite perspektive, smo gostili in podpiramo organ, ki je bil nedavno vzpostavljen, torej posvetovalni forum generalnih tožilcev in direktorjev javnih tožilskih uradov. Tukaj so zbrani pravzaprav vodje vseh tožilskih storitev oziroma služb v Evropski uniji. S članstvom Eurojusta v odboru Kozi pod članom 71 lahko sodelujemo uh, v oblikovanju arhitekture za notranjo varnost. In tukaj ti vodje tožilskih služb lahko dajo svoj feedback, svoj input v politično razpravo na evropski ravni. Nekdo je omenjal tudi od naš odnos z Europolom. Nisem morda se izrazil tako jasno, kot bi se moral, ampak kar zadeva naš odnos z Europolom, mi dobro sodelujemo na operativni ravni, ampak vseeno pa menimo, da še obstajajo institucionalne ovire, ki bi jih bilo mogoče premustiti. Primer tega je naše sodelovanje pri analizi dosjejev v Europolu. Kot veste, Europol zbira informacije iz držav članic in potem grupira te informacije glede na kriminalno dejavnost. Morda lahko gre za trgovanje s heroinom, za ponar s ponarjenim blagom, morda gre za trgovanje s kokainom, trgovino z ljudmi, trg zlorabo otrok. In čeprav obstajajo predlogi, da bi to reformirali, še vedno obstaja nekaj vrst, okoli 22 teh dosjejev za preiskave in Eurojust eh, ima povezavo s 15 od teh 22 dosjejev. Bilo bi dobro, če bi lahko zakonodajalci ponovno razmislili o našem statusu, tako da bi skoraj da avtomatično bili vključeni v so analizno delo Europola. Trenutno obstaja na strani Europola uh, pripravljenost za to, ampak končna odločitev o tem, ali bi Eurojust bil povezan s temi analiznimi dosjeji, eh, odvisna od sklepa in odločitve držav članic. Tako da tukaj sem navrgal za misel, da bi se morda razmislilo o spremembi uredbe o Europolu v tem pogledu. Vem, da nas čas priganja, zato bom sedaj poskušal odgovoriti na naslednje vprašanje. Omenjali ste zadeve na strani 29 našega poročila. Ta seznam je dejansko neke vrste selektiven povzetek. Razlog, zakaj je podan v tej obliki, je ta, da je naše poročilo pisano z, z, v tej zamisli, da ne moramo kompromitirati zadev v teku. Torej, morda obstajajo tukaj določeni nalogi za uh, pridržanje v pomembnejših primerjih, vendar pa ne moremo teh primerov razkriti in jih um, torej vključiti v naše letno poročilo. Morda bomo v prihodnje tudi nadaljne primere lahko vključevali v naše poročila. Potem, kar zadeva z. Uh, zasego premoženja osebi, ki še ni bila obsojena. To je zelo zanimivo vprašanje in prav lahko razumem, da so s tem povezana zelo pomembna načelna vprašanja. Stališče Evropske unije je, če se ne motim, da imamo štiri države članice, ki, kjer obstaja zasega uh, promet, um, premoženja brez podlage obsodbe. Torej, v teh primerjih je premoženje lahko in mogoče zaseči brez obsodbe kriminalca in celo brez kazenskega postopka. In to dejansko je povezano zelo pomembno tudi s vprašanjem domnevne nedolžnosti osebe. Obstajajo argumenti, da če obstaja domneva o nedolžnosti po šestem členu Evropske listine o temeljnih pravicah, da to pravzaprav ni omejitev za zasego premoženja brez obsedbe. Skratka, tukaj lahko samo schematično orišem razloge za to. Prvi je ta, da zasega premoženja ni nekaj, kar vključuje odločitev o krivdi ali nedožnosti osebe. Torej, zasega premoženja se z, pomeni zasego premoženja, ne, pa, eh, ne pliva pa to na nedolžnost osebe. In torej v tem primeru domneva nedolžnosti ne velja. In manj privlačen argument je naslednji, da postopki v štirih državah članicah, ki eh, bi jih lahko opisali kot zasego premoženja brez obsodbe, so po naravi civilno pravni, ne pa kazensko pravni. Tako da tehnično gledano šesti člen uh, te iste listine ne velja za te primere. In če se na koncu navežem na komentarje gospe Jimenez eh, Barjo, vprašanja o prestreganjih. Uh, eh, in boja proti terorizmu na naši ravni oziroma znotraj Eurojusta. Imamo zelo dejaven protiteroristični tim znotraj Eurojusta. Lani smo imeli kakšnih pet koordinacijskih sestankov, kjer so ljudje prišli z držav članic za, za specifične primere, da bi se okrepil boj proti terorizmom. Hkrati pa imamo tudi strateške sestanke za boj proti terorizmu. Vsaka država članica Evropske unije pravzaprav mora imeti nacionalnega korespondenta za terorizem, ki je potem imenovan tudi pri Eurojustu. Zato imamo test sestanke v Hagu, da pridobimo to strokovno znanje različnih predstavnikov držav članic. Prav tako pa imamo sestanke, ki preučujejo posebna problematična področja terorizma, tako znotraj kot tudi izven Evropske unije. Kar zadeva kibernetski terorizem, tukaj moram reči, da čeprav si oziramo na ta vidik in smo pozorni na ta vidik, moramo to področje še nadalje razviti v Eurojustu. Kibernetski kriminal in terorizem statistično ni lahko meriti. Oseba, ki jo izkoriščajo ali, prevja, preve, ali je predmet prevare ali pa je na njo bil uh, zagrešen teroristični napad, prek interneta. Eh, ta kaznivo dejanje se lahko morda zabeleži pod drugo kategorijo kriminala, ne pod kategorijo kibernetskega kriminala. Imamo neke številke, ampak če sem posem iskren, primeri to vrstnega kriminala se beležijo pod različnimi naslovi in ne vedno kot eh, pod naslovom kibernetskega terorizma. Upam, da sem na nek način vendarle uspel odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Williams. Ta predstavitev je bila precej obširna, ni se treba uh, opravičevati. Pravzaprav sem vas pohvalil za opravljeno delo, dobro ste predstavili vaše poročilo, tudi razprava je bila. Uh, živahne, tako da smo imeli plodno izmenjavo pogledov in tega se veselimo in veselimo se tudi nadaljnega sodelovanja z Eurojustom in tudi nadaljnega razvijanja odnosov med Eurojustom in njegovega dela na področju svoboščin, varnosti in pravice. Najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Pridružila se nam bo gospa Françoise Lebail v imenu komisije.